Prosim, usedite se. I still see colleagues um, uh, greeting each other, but please take your seats. Thank you. Prosim, sedite se. So, colleagues, um, uh, Happy New Year to all of you. Srečno novo leto sem. Srečno novo leto. Lepo vas je spet videti tukaj lepo je videti, da ste dobrega zdravja. Tako, danes do povdne začenjamo skupno sejo odborov z odborom za proračunski nadzor. Imamo glasovanje. Če nihče ne ugovarja tej točki na dnevnem redu, potem je to sprejeto. To bo elektronsko glasovanje, mimo grede, tako da prosim pripravite glasovalne kartice. Če je kdo nima, pa prosim to nakažite zdaj. Hvala. Torej, glasovanje. Pozdravljam so predsedojočo gospod Gresle iz odbora KONT. Gre za boj proti goljofijam, ki škodijo finančnim interesom Unije z uporabo kazanskega prava. Veseli me, da smo končno v tej fazi, ko lahko glasujemo. Besedo bo dobila so predsedojoča, pa tudi soporočevalec Lopez Aguilar. Preden bomo glasovali, na kratko torej o besedilo, katero smo se dogovorili na medinstitucionalnih pogajanjih. Veseli me, da smo torej sedaj na tej točki. Gospa Gresle, prosim. Dan, Hvala lepa, dobro jutro, srečno novo leto. Tudi iz odbora za proračunski nadzor. Danes je zgodovinski trenutek za Evropsko unijo. Danes bomo sprejeli nekaj, kar smo pravzaprav prav pripravili štiri in pol leta zelo trdo v odboru kont, v bistvu pa kar 20 let. In seveda je težko natančno povedati, kaj nam je danes uspelo. Danes je prvi korak harmonizacije kazenskega prava, kar se tiče spostavitve evropskega tožilca. In gotovo ni potrebno izpostavljati, da bo to povzročilo določen pritisk harmonizacije tudi v nacionalnih državah kar se tiče točno teh določb. To je torej zaključek 4,5-letnega dela, ki se je začel poleti 2000, začelo poleti 2012. To je torej sedaj podlaga za evropskega toživca, kjer bo imel praktično izključno pristojnost. Želim se zahvaliti veliko osebam, Skazalo se je, da če smo enotni v Evropski uniji, na Evropskem parlamentu, da smo nepremagljivi. Pa tudi v svetu, države članice, ker vemo, da je včasih zelo težko. Najprej čestitke in hvala Lopez, Lopezo Aguilarju. Prav tako bi se rada prisrčno zahvalila slovaškemu predsedstvu. Obema uradnikoma, ki sta to omogočila, Potem rada bi se zahvalila tudi Trianskemu, Latvijskemu in drugim predsedstvom. Samo z njimi nam je uspelo vse to doseči. Tako da naj sedaj omenim nekaj uradnikov, ki so trdo delali v svetu, pa zelo učinkovito in to poimensko. Pirocoli, Demateis, Salazar, Cajli, Menase, Mažori, Boni, Nikolas Francen. Naj jim torej povem da so ti uradniki upravili levji delež dela, da smo danes v tem trenutku, ko lahko glasujemo o tem. Tukaj sploh ni bilo nobenega poenotenja, ni bilo evropske ravni, tako da je potrebno jih omeniti. Tudi na komisiji je bilo veliko uradnikov. Prisrčna hvala tudi njim. Potem rada bi se zahvalila sekretarjatu, pa tudi pravni službi in pravnikom lingvistom, kajti mislim, da bomo danes prejeli kompromisno besedilo, ki je dobro. Ključne točke 3DDV, to je vključeno, to je bila zadnja sporna točka. V primerih, kjer je vsaj 10 milijonov evrov škode in vsaj dve prizadeti državi članici. Torej, če je kje smiselno delovati čezmejno, potem je točno na tem področju. In veste, kako težko je bilo to doseči v 18. členu imamo posebno klauzulo o pragu, seveda to bomo spremljali, ne želimo tudi preobremeniti toživca s primeri. Četrtega člena žal ne bo, imamo pa revizijsko klauzulo, ki bo, zazet, ki bo zeta v to. Potem imamo tudi najniže kazni. Tukaj smo sprejeli predlog sveta. Jasno pa smo izpostavili, da to velja za vse delikte in da je to obvezujoče za vse države članice imamo potem tudi letne roke, tukaj smo se približali, sveto pet let in osem let za izvedbo, to bo tudi v revizijski klauzuli. To bomo sprejeli v zgodnji drugi obravnavi, če boste to potrdili, bomo poslali dopis svetu, kjer bo parlament izrazil pripravljenost to podpreti brez sprememb v drugi obravnavi, če bo svet sprejel direktivo v tej obliki. Mislim, da je to torej zgodovinski trenutek. Hvala lepa, da ste mi dovolili, da sem to povedala. Hvala lepa. Upam, da boste to podprli. Hvala lepa. Preden pridemo na glasovanje, bi rad vprašal še gospoda Lopeza Aguilarja, če želi kaj povedati. Grab this. Hvala lepa, da bom kar izkoristil tole priložnost. Srečno novo leto vsem. In pa prem lahko čisto vsako besedico, ki jo je izrekla kolegica Gresle, naša poročevalka na to temo, ki je ključnega pomena za Evropski parlament. Skrajni čas je, da že sprejmemo direktivo PIF. In seveda se odločno zazemam za to, da to podprete, kajti ta doseg je bil od samega začetka zelo, zelo zapleten. Štiri leta smo potrebovali, ampak seveda zgodovinsko gledano to ni nič. Je pa seveda zanimivo, da so tako sumničavo države članice gledale na to toliko časa. Še prav posebno zato, ker smo morali rešiti težavo vključitve tudi DDV-ja kot eh, proračunski vir. To je bilo tudi bistvo te direktive, kajti DDV se nam zdi resnično pravi evropski vir. Predvsej časa smo se pogajali in želeli smo torej hitro vzpostaviti urad tožilce. Seveda, dogovor konec koncev ni idealen, je kompromis. Seveda, upamo, da bomo tako zagotovili osnovo za vzpostavitev urada tožilca. In to je dobro za celotno EU. Sporazum prihaja v dobrem času, kar se tiče pogajanj o uradu tožilca. Ta so v zelo težavni fazi tako da sedaj mi utiramo pot, da bi se to zgodilo kar se da hitro in bi podprli napredek pri uradu tužilca. Dogovor je uravno težen, tudi kar se tiče prevare pri DDV-jih, kar se tiče možnosti kvarjati se s prevarami na področju javnih naročil. In to bi naj bilo v pregledu dela komisije čez dve leti in bi naj imeli potem tudi minimalne in maksimalne sankcije in tudi skupna obdobja. To je torej dober kompromis, tako da bi se rad izredno zahvalil sekretarju parlamenta, vsem asistentom, vsi, ki so bili vključeni v to delo. Dolgo je to delo teklo. Gospe Gresle se zahvaljujem. Hvala lepa pa tudi vsem drugim za vašo podporo. Hvala. Thank you very much, Juan. Hvala lepa, Juan. Hvala lepa vsem iz obeh odborov. Tako, sedaj pa glasovanje o besedilu, v katerem je bil dosežen dogovor med institucionalnih pogajanjih. Enotno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto 47 glasov za, 8 proti, nihče vzdržan. Čestitke. Uh, Tako, gospa Gresle in jaz bova, bova poslala dopis Mateškemu predsedstvu. Napisala bova, da bomo to sprejeli v drugi obravnavi, če ne bo sprememb na strani sveta. Tako, s tem smo končali s tem glasovanjem in skupno se je odboru z oborom za poročunski nadzor. Hvala lepa. Uh, Medtem ko naši kolegi iz odbora za poročunski nadzor odhajajo, pa lahko sprejmemo dnevni red odbora Libe. Če nihče nima govora, potem bo sprejeto, je druga točka. Sedaj pa. Prosim, da se umirite. Kolegi odhajajo. Nekaj sporočil imam. Let me make the, uh, uh, Mrs. Gabriel, do you have a point of order, please? Monsieur le Président. Gospa Gabriel, postopkono. Venir, mais il était prévu. Jaz se pričujem, gospod predsedujoči, ampak naj bi imeli še uh, drugo glasovanje glede vizumov z Gruzijo. Yes, that, da, da. Takoj bomo tam. To je peta točka na dnevnem redu. Ne skrbite, nismo pozabili na to glasovanje. We're just going to make some uh, Cheers announcements and then we'll reach. Samo še par sporočil, potem pa glasovanje. Colleagues, I just wanted a bit of quiet because I have uh, a number of... Prosim za tišino. Kaj nekaj sporočil. Eno je predvsej delikatno. Torej, prosim, tiho zapustite dvorano. Hvala. Prvo sporočilo predsednika. To je prvi sestanek po terorističnem napadu v Berlinu 19. decembra. Spomnili se boste, da je bilo ubitih 12 ljudi in več kot 40 je bilo ranjenih. Da bi začel današnji sestanek s tem, da izrazim sožalje žrtvam, njihovim družinam, nemškim državljanom in delu ki ga opravljajo nemški organi. Bojo proti terorizmu. Radi bi izrekli sožalje in izrazili sočutje, ko se zgodi tak dogodek, to je običajno. In to bomo storili tudi danes. Torej izražam solidarnost in globoko sočutje z vsemi prizadetimi. Če se strinjate, bi to počastili z minuto molka. Če lahko stanete, prosim. you very much. Hvala lepa. Colleagues, our, our uh, other announcements. Nadaljna sporočila. Imamo nekaj imenovan poročevalcev, gospa Grapini, SND, za predlog sklepa sveta o samodejni izmenjavi podatkov, kar se tiče registracije vozil na Danskem. Gospod Fontana je postal poročevalec za poročilo o novih psihoaktivnih substancah in nadzorne ukrepe povezane s temi. To podprete, da. Potem pa še vprašanje delegiranih aktov. Na sestanku 14. novembra so se koordinatorji strinjali podaljšati rok za ugovor do konca decembra za delegirano uredbo komisije 3. oktobra 2016 o skupnem nadzoru in ocenjevalnem okviru za uredbo 514-2014 parlamenta in sveta. Gre za splošne določbe za sklad za azil, migracije in integracijo in instrument za finančno podporo za policijsko sodelovanje, preprečevanje in boja proti kriminalu in upravljanju s krizami. Do sedaj ni bilo nobenega govora in potem 8. decembra smo na sestanku Libe predstavili tri nove delegirane akte kot dodatek prilogi uredbe 98.2.13 o uporabi eksplozivnih sredstev. Rok je bil podan za 14. december in ni bilo ugovorov. In potem še sprejetje zapisnika 15. 16. februarja, 8. septembra in 10. oktobra. Če ni ugovorov, potem je to sprejeto. Tako, Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Prva osebinska točka, to je elektronsko glasovanje. Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanih meja imeti vizume in države, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Gre za Gruzijo. Glasovanje je besedilo, v katerem je bil dosežen dogovor med institucionalnih pogajanjih. To smo dosegli 13. decembra na zadnjem teologu in Koreper je to potrdil 20. decembra. Sedaj bomo glasovali o tem. Želim pa vprašati poročevalko, gospod Gabriel, če želi spregovoriti. Prosim. Merci, Hvala. Res poročil imam prav kot prvo najlepša hvala vsem kolegom iz drugih političnih skupin za podporo glede tega dosjeja. Od samega začetka je bilo vse skupaj jasno. Gruzija izpolnjuje vse kriterije in čas je, da Evropska unija končno poskrbi za to, da bodo lahko gruzijski državljani nemoteno potovali v Evropsko unijo za kratkoročno prebivanje. In kot drugo, pozivam svet, da kar se da hitro izpeljali tehnične interne postopke, zato da bomo lahko o tem glasovali že na februarskem plenarnem zasedanju in na ta način poslali zelo jasno sporočilo vsem gruzijskim državljanom. Hvala. Hvala lepa, gospa Gabriel. Hvala lepa za vsa vaša sporočila. Če ni drugih prispevkov, potem bomo kar glasovali o tem besedilu. Elektronsko glasujemo, prosim. Colleagues, if I could um, just ask for the EPP to adjust. ELS. Ima dva glasova preveč. Prosim, rešite to. Dva kolega sta preveč entuzijastična. Zdaj še en preveč. Še en. still one if if one Še vedno en glas preveč, torej prosim, naj nekdo iz vrste LS ne glasuje. Potrebujemo en glas manj, zato da bo vse regularno. Okay. Tako, sedaj je vse lepo in prav. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 42 za, 2 proti, 1 vzdržan. Čestitke poročevalki. Tako, sedaj pa prehajamo na točko šest, predstavitev prednostnih nalog malteškega predsedovanja svetu Evropske unije na področju pravosodja in notranjih zadev. Veliko čas mi je pozdraviti ministra za notranje zadeve in nacionalno varnost Karmela Abdelo, Abelo in ministra za pravosodje, kulturo in lokalno pravo Ona Boničija. ministra, pozdravljena. Malteškemu predsedstvu želim veliko uspehov v teh šestih mesecih. Veselim me, da sta oba z nami. Čas je omejen, zato bomo kar začeli. Najprej bi želel oba prositi, da podata kratki izjavi potem bomo imeli prvi krok vprašanj koordinatorjev, potem pa bodo dobili priložnost še posamezni poslanci za svoje vprašanja. Mislim, da poznate ta format, to je običajen format. Ministra, če bi bilo mogoče biti kar se da jedernat, to bi dovolilo več časa za razpravo. Gotovo bodo poslanci tudi omenjali veliko vprašanj. Prosim, mislite to, tudi na to. Torej še enkrat, prisrčna dobrodošlica. Ministra Bela, prosim, če začnete. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Moraes, poslanke in poslanci. V veliko čast mi je, da lahko predstavim prednostne naloge malteškega predsedstva. v zadnjih šestih letih je Evropska unija sicer doživela krizo prej, pa je bila simbol stabilnosti in še vedno je. Veliko je bilo skeptičnih glasov, če nam bo to dejansko uspelo. Sedaj je 60. obletnica skupnega evropskega projekta in Malta, najmanjša država, prevzema predsedovanje. Veliko čas nam je, da smo predsedujoči svetu. To je čas, ko moramo torej si ogledati, kaj smo dosegli do sedaj in to skušati ohraniti. In vse to moramo predstaviti našim državljanom. Državljani včasih pozabljajo na te dosežke. Je pa to tudi odlična priložnost za pogled naprej. Evropa potrebuje nov zagon. Nedavni dogodki po EU so jasno pokazali potrebo po tem, da se EU približa svojim državljanom in bolj učinkovito sporoča konkretne ukrepe, ki jih sprejema za izboljšanje možnosti za svoje državljane, za možnost, da izkoristijo svoj potencial. Politični dogodki, ki smo jih doživeli nedavno, so postili posledice tudi pri nas. Potreba po reformi nikoli ni bila večja. In klic, da smo bliže državljanom, ni še nikoli bil tako jasen. Dogodki lanskega leta so oslabili temelje evropskega projekta, kot smo ga poznali. Malta je pripravljena prispevati k utrditvi evropskega projekta, zahvaljujoč našemu delu v svetu in sodelovanje z vami, Evropskim parlamentom, upamo, bo Evropska unija iz tega išla močnejša. Šest mesecev je relativno malo časa, pa vseeno smo ambiciozni in upamo, da bomo ta projekt premaknili naprej in ga naredili bolj kredibilnega. Poznamo naše omejitve, poznamo pa tudi naše verline. Z Evropskim parlamentom bomo delali v duhu sodelovanja in poštenosti. Dejstvo, da imamo ministra za finance, vodjo opozicije, namestnika premijeja, tudi premijeja, ki so vsi bili nekdani poslanci, samo še spostavljajo pomen Evropskega parlamenta. To spostavlja tudi pomen vas, poslank in poslancev Evropskega parlamenta, ko sprejemate zakonodajo imenu vseh evropskih državljanov. Ponosni smo, da prevzemamo predsedovanje svetu Evropske unije. In glavno načelo, ki nas bo vodilo, bo svež veter, nov zagon, ki bi naj Evropo približal državljanom, kot potrošnikom in seveda kot tistim, ki ustvarjajo bogatstvo in ki so glavni akteri. Zato smo podali varnost, skupni trg, migracije sosedska politika, socialna vključenost in pomorske zadeve kot glavne teme. Mislimo, da so to glavne zadeve, ki se jih je potrebno lotiti. Ni mi potrebno seveda bolj podrobno govoriti o teh točkah, vi pa boste imeli možnost, ko bo premije o tem govoril naslednji teden na plenarnem zasedanju, da ga poprašate potem. Zato torej z vašim prijaznim dovoljenjem, gospod Morajas, bom spregovoril o našem načrtu dela na področju, za katerega ste pristojni. Še prav posebno notranje zadeve, to je tudi moje področje. Veselimo se, da bomo podali dragocen prispevek delu Evropske unije ki vse čas združuje prizadevanja držav članic in institucij na poti k skupnemu cilju. Ni dvoma, soočali se bomo z veliko izzivi. To je področje, kjer moramo vse čas biti budni. Še prav posebno, ko govorimo o migracijah in grožnjah s terorizmom. Kar se tiče teh področji, smo resnično v zelo zahtevnih časih. Tako da moramo vsi sodelovati, države, članice in institucije. Pripraviti moramo konkretne ukrepe v pravi smeri. Izzivi, ki jih povzročajo migracije in teroristične grožnje, bodo gotovo take, da bo to prednostna naloga za nas svetu Evropske unije. Gradili bomo na napredku, ki smo ga že dosegli, pa tudi na naših izkušnjah iz leta 2016. Evropa se sooča z velikim številom migrantov, se je soočala z njimi tudi lani. To zahteva dodatno delo, ki ga je potrebno upraviti takoj, kratkoročno, pa tudi dolgoročno. Migracije bodo zato ena ključnih prednostnih nalog malteškega predsedstva. Skušali bomo doseči kar se da veliko napredka glede različnih vidikov fenomena migracij. Poskušali se bomo tega lotiti celovito. Sedem predlogov, ki so trenutno pred nami in ki bodo vodili k reformi skupnega evropskega azilnega sistema, so ena ključnih prednostnih nalog Evropske unije. To sedaj že teče, delo na tem in skušali bomo doseči kar se da veliko napredka pri različnih predlogih. Kar se tiče predlagane agencije za azil, EASA, se veselimo pogajanj z Evropskim parlamentom. Sodelovati moramo in prizadevati si moramo, da bi dobili novo agencijo, ki bo učinkovita in ki bo lahko nudila pomoč, ki je potrebna. Kar se tiče predloga Eurodac, se bo delo v svetu nadaljevalo, prav tako pa se bo nadaljevalo delo z Evropskim parlamentom. Na kratko. Malteško predsedstvo bo skušalo doseči kar se da veliko napredka pri vseh dosjejih, kar se tiče skupnega azilnega evropskega sistema. Sodelovali bomo z Evropskim parlamentom pri točkah, kjer smo že v tej fazi zakonodajnega postopka znatni koraki naprej. Pri teh vprašanjih pa bodo omejeni, dokler bo vprašanje, kako biti solidaren. To razpravo bomo nadaljevali na dosleden način, zato da bi našli pot naprej. Skušali bomo zajeti, kolikor se le da, pomisleke in strahove vseh. Tok iskalcev, prosilcev za azil, povzroča velike izzive za Evropsko unijo kot celoto. Morda je teh celo več kot ekonomskih izzivov. Zato se moramo marsikaj naučiti iz preteklih izkušenj štirih let in zagotoviti, da bomo imeli ustrezna sredstva za oblikovanje sistema, ki bo deloval ne samo takrat, ko reči tečejo gladko, temveč tudi takrat, ko smo pod pritiskom. Kot veste, je Evropski svet decembra uveljavljal tudi načelo solidarnosti za prihodnost. Gledimo na napredku, ki smo ga že dosegli in področjih za konvergenco, ki smo jih prepoznali. In svet bi naj nadaljeval ta postopek s ciljem, da bi dosegli soglasje. Soglasje o azilni politiki Evropske unije med našim predsedstvom. Potrudili se bomo, da bomo našli pot naprej. Naša dožnost kot članov Evropske unije je, da si pomagamo v duhu solidarnosti in v skladu s tem, kar je zapisano v pogodbah. To moramo storiti tudi tako, da spoštujemo odločitve, ki smo jih sprejeli skupaj. Gre za vprašanje verodostojnosti. Gre za to, da bomo tudi svetu na vzven sporočili pravo sporočilo. Kot predsedstvo bomo zato nadaljevali spremljanjem izvajanja ukrepov, ki smo jih sprejeli zato da bi pomagali Italiji in Grčiji. Spremljali bomo izvajanje sklepo o premestitvah, žeriščnih točkah in pošiljanju strokovnjakov. Delujoč zimni sistem pa ni dovolj. Prav tako si bo potrebno ogledati celoten sistem na celovit način. Prav tako moramo spregovoriti o zonanih vidikih azila in migracij. Stalna potreba je po krepitvi sodelovanja s tranzitnimi državami in državami izvora. To je ključnega pomena za to, da omenimo tokove in da zagotovimo, da tisti, ki nimajo pravice, da jih lahko vrnemo v te države. Sodelovanje mora biti konsistentno, prav tako pa moramo imeti ustrezno politiko vračanja in ponovnega sprejema. Če tega ne bomo, ustrezno uredili, bodo naša prizadevanja na področju migracij neplodna in bomo izgubili našo verodostojnost. Kar se tiče tretjih držav, bomo nadaljevali z delom glede direktive o modri kartici za visoko usposobljene državljane tretjih držav, prav tako pa tudi glede vizumske politike. Skupaj s komisijo in EAS bo malteško predsedstvo sledilo novemu partnerskemu okviru s tretjimi državami. Veliko je bilo že opravljenega, kar se tiče imigracijskega sporozuma s petimi prioritetnimi državami, potrebno pa je storiti še več. Trudili se bomo, da bi sodelovali z Libijo in drugimi severnoafriškimi državami, zato da bi okrepili njihovo vlogo kot držav partnerk pri upravljanju z migracijami. Ker nam je zunani vidik migracij tako pomemben, bo predsedstvo sledilo sklepom iz Valete leta 2015. Februarja 2017 bomo imeli nadaljni sestanek na Malti. Malteški vrh je bil dober primer partnerstva in sodelovali bomo z našimi partnerji za vzajemno zadovoljstvo. Izjava EU Turčija je še en ključni element. Tokovi na poti so se predvsej zmanjšali, čeprav se čisto ustavili niso. Še naprej bomo nadaljevali z delom, zato da bi ta sporozum spoštovali. Celovit pristop k migracijam prav tako upošteva vidike upravljanja na mejah. Evropska unija na področju zunanjega upravljanja z majami počne veliko. Pomen tega je izpostavljen, gre na to, da imamo vedno več vprašanj, ki so povezana z varnostjo. Zato moramo ohraniti ravnovesje med varnostjo in gladkim prehodom meja. Med našim predsedstvom bomo nadaljevali z delom naših partnerjev v triju, kar se tiče pametnih meja. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi dosegli napredek pri sistemu za stop in izstop. Lani decembra je svet pozval so zakonodajalca, da se dogovorimo o sistemu stopu in izstopu do junija 2017 in veselimo se pogajanj z Evropskim parlamentom. Evropski svet je prav tako pozval k dogovoru o sistemu ETIAS do konca 2017. To je ključnega pomena za to, da zapolnimo informacijsko vrzel, kar se tiče vizumskih potovanj. Tako bomo imeli bolj celovit sistem upravljanja meja in bomo povečali varnost. Predsedstvo ima ambiciozen cilj, da bi dogovor med državami članicami dosegli do konca junija 2017. Upamo, da se pogajanja z Evropskim parlamentom potem lahko začnejo v drugi polovici letošnjega leta. Novi predlogi o SIS-u bodo imeli prednost zato da bi izboljšali uporabo šengenskega informacijskega sistema v boju proti terorizmu. Grožnje strani terorizma, grožnje varnosti našim državljanom, kot smo videli v preteklem letu, so realnost in boj proti terorizmu je visoko na našem dnevnem redu. Profil teroristov se je v zadnjih letih spremenil, to moramo priznati. EU se sedaj sooča z večplastnimi novimi izzivi, ki zahtevajo ustrezen odziv. Zato bomo skušali bolje izvajati novo interno varnostno strategijo in načrt za boljšo izmenjavo informacij in upravljanje z informacijami. Istočasno se veselimo rezultata skupine na visoke ravni o izmenjavi podatkov in medoperabilnosti. Strukture sveta bodo skušale to podkrepiti zato, da bi izboljšali varnost naših državljanov in da bi bila Evropa varnejša. In končno, prav tako želimo doseči napredek v razpravah v boju proti organiziranemu kriminalu. Politični ciklus za organizirani kriminal bomo končali. Tukaj gre za boj proti čezmejnemu kriminalu v zadnjih štirih letih in potem bomo skušali najti prednostne naloge glede zločinov, ki bi jih naj našli v naslednjih letih, v naslednjem političnem ciklusu. Uspelo pa nam bo zgolj, če bomo imeli podporo držav članic in če bomo dobro sodelovali med institucijami. Veselimo se plodnega sodelovanja, tako da bomo napredovali pri vseh vidikih, v interesu naših državljanov in Evropske unije. Hvala lepa. Much, Najlepša hvala, gospod Abela. Zdaj pa še gospod Bonici. Bi vas lahko prosil, da se držite približno desetih minut. Imam zelo veliko vprašanj, ki jih želijo zastaviti poslanci in poslanki. Prav gotovo bomo ta način obravnavali vse vidike, ki jih želite omeniti. Dobrodošli, izvolite. Najlepša hvala. Gospod Morajš, skušal se bom držati časovne omejitve. V veliko čast mi je, da sem lahko tukaj z vami. Že dolgo časa sodelujemo. Sodelovati smo začeli že pred začetkom predsedovanja. Zdaj pa smo tukaj na Evropskem parlamentu in to je res velika čast. Tega ne pravim zaradi tega, ker bi to od mene pričakovali. Res namreč menim, da je Evropski parlament tista institucija, do katere imamo vsi odgovornost. pogosto daje delo na evropski ravni vtis tehničnega dela, ki nima nobenega posebnega učinka za evropske državljane, vendar pa je naša dolžnost, da evropskim državljanom pojasnimo, da je naše delo usmerjeno v izboljšanje njihovih življenj. To, o čemer se bomo danes pogovarjali, glede pravosodja in notrnih zadev, prav gotovo vodi do nekaterih razhajanj, vendar pa bomo storili vse v naših močeh, zato da bomo zagotovili, da bodo evropske družine in evropska podjetja bolje živeli. To govorim iskreno, ne zaradi tega, ker bi bil bolj naklonjen temu kot pravnik, vendar tudi zaradi tega, ker resnično verjamem v temeljna načela demokratične družbe na osnovi človeškega dostojanstva, pravne države, človekovih pravic, enakosti. Kot piše v pogodbi, so to vrednote skupne vsem državam, članicam v družbi, kjer solidarnost, enakost in človeško dostojanstvo prevladujeta. Teh vrednot in teh dosežkov ne smemo imati za samoumevne. Kot sem že povedal, bo Malta prvič prevzela predsedstvo in tega se lotevamo v duhu ustvarjanja močnejše Evrope. Sodelovati moramo ne glede na razlike med nami. Malta bi želela na tak način izkoristiti priložnost za predsedovanje svetu Evropske unije. Zgodovinsko je Malta vedno delovala kot most med celinami in narodi. Združevali smo različne tradicije in sisteme. Celo naš jezik je nekakšen skupek različnih tradicij in kultur. Na osnovi zgodovinskega združevanja namerava Malta prispevati k vedno večjim sinergijam, ki bo prav gotovo, ki bodo prav gotovo rezultat večjega sodelovanja. In malteško predsedovanje se bo na ta način osredotočilo na več pomembnih dosejev, o katerih se bomo pogovarjali danes zjutraj. Naše glavne prednostne naloge so zelo enostavne in sicer to lahko povzamem z naslednjimi besedami doseči čim več napredka. To pomeni, da nas čaka še eno intenzivno obdobje. Med našim predsedovanjem bodo evropski državljani v osredju našega programa. Pomembna bo ustanovitev EBPO-ja, Evropskega urada javnega tožilstva. Prav tako bomo obravnavali direktivo PIF o finančnih interesih Evropske unije. To so zelo pomembni dosjeji, kljub temu, da se zdi, da ima nekako tehnična imena. To je pomembno tako za evropske državljane, kot za našo družbo in uložili bomo v strud, ki ga lahko v to, da dosežemo nekaj napredka pri, tem, pri teh predlogih. Države članice, kot veste, so se že strinjale glede celotnega besedila osnutka EPPO z izjemo nekaterih manjših podrobnosti, to pa naj bi razrešili že v začetku letošnjega leta Kljub temu so nekatere države članice že dejale, da ne nameravajo sodelovati pri delovanju novega urada. Uredbo naj bi sprejeli soglasno s podporo Evropskega parlamenta. To se bo zgodilo, ko bo prišlo do formalnega glasovanja na svetu, če bomo ugotovili, da ni soglasja, pa bo na voljo možnost da bo vsaj devet držav članic napotilo ta predlog na Evropski svet. Če Evropski svet ne bo dosegel konsenza, lahko z okrepljenim sodelovanjem začnemo na osnovi člena 86 pogodbe o delovanju Evropske unije. Ne moram še reči, ali bo devet držav članic dejansko sprožilo ta postopek, vendar pa že potekajo razprave na visoki ravni v tej smeri in zelo verjetno je, da se bo to zgodilo. Še naprej smo v tesnem stiku z Evropskim parlamentom in to se bo nadaljevalo tudi v zaključni fazi celotnega postopka na svetu. Malteško predsedstvo prav tako namerava organizirati konferenco na nacionalni ravni, kjer se bomo ukvarjali s tem vprašanjem. Ustanovitev trdnega in dobrega urada Evropskega javnega tožilstva je nekaj, kar Malta želi doseči do konca svojega semestrskega mandata. Glede uredbe Eurojust naj bi svet dokončal s pogajanji o teh določbah osnutka, ki niso vezane na EPPO, do, med latvijskim predsedovanjem leta 2015. Svet je pripravljen delovati s temi pogajanji in dokončati osnutek uredbe. Boj proti terorizmu je še vedno velik izziv in prioritetna naloga. Zdaj se strinjamo glede direktive za boj proti terorizmu in poskrbeli bomo za to, da bomo ta dosje pripeljali do konca. Komisija predlaga tudi akcijski načrt za okrepljen boj proti financiranju terorističnih dejavnosti. To bomo vključili tudi v razprave v okviru oblikovanja prihodnih predlogov za odpravljanje pranja denarja in korupcije tehnične razprave so se že začele. Enako velja tudi za medsebojno priznavanje zamrznitev premoženja predobljenega na nezakoniti način. Čakamo pa tudi na novi predlog Evropske komisije za ACRIS, to je seveda Evropski sistem kazenskih evidenc. Vmes pa čakamo na razprave, ki nam bodo omogočile bolj učinkovito nadaljevanje. Čakamo tudi na dodatne predloge glede elektronskih dokazov. O vizumski liberalizaciji ste že govorili tudi danes zjutraj. Veseli nas, da sta svet in Evropski parlament prišla do soglasja glede prenovitve obstoječega sistema za umik ali pa sprostitev vizumskih omejitev. Prvo oviro glede liberalizacije smo torej že premustili. Prav tako nas veseli, da smo prišli do dogovora glede sprostitve vizumskega režima v Gruziji pod prejšnjim predsedstvom. Malta se bo sredotočila na doseganje sporazuma z Ukrajino v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom. Obenem pa bomo spremljali tudi razvoj na Kosovu in v Turčiji, ki sta na poti do izpolnitev akcijskih načrtov za liberalizacijo vizumov. V okviru dialoga vladavine prave, kar je prav gotovo v Evropi, osrčju dela Evropskega parlamenta je slovaško predsedstvo izvedlo oceno pridobljenih izkušenj med obema letnima dialogoma na svetu. Šlo je za novembra 2015 in maj lani in vse skupaj kaže na to, da lahko podpremo sklepe. Z drugim besedami v celoti podpiramo potrebo potem, da nadaljujemo in ukrepimo dialog na svetu. Svet se strinja s potrebo po dobro pripravljenem dialogu in Zavezali se bomo, da v okviru teh priprav poskrbimo za to, da bo dialog čim bolj učinkovit in koristen. Menimo, da imate Evropski parlament in svet isti cilj – dokazati naše zaveze, varovanju in krepitvi vladavine prava in pravne države v Evropski uniji in državah članicah. Še naprej štejem na vašo podporo, seveda se lahko vsega, glede določenih točk strinjamo, glede drugih pa ne. Sem pa pripričan, da skupaj lahko dosežemo veliko napredka v korist naših državljanov, naših podjetij, naše družbe. Evropi moramo pokazati, da smo tukaj zato, da spremenimo življenja na bolje. Še nekaj sklepnih besed, dovolite mi, da izkoristim priložnost in ponovno povdarim, da smo odločeni delovati kot pošteni posredniki. Malta je vedno delovala kot pošten posrednik in tako nameravam delovati tudi v prihodnje, zato da bomo izpolnili strateške prioritete Evropske agende, obenem pa bomo sodelovali seveda tudi z Evropskim parlamentom. Hvala. Najlepša hvala gospod Bonici in gospod Abela. Zavedam se tega, koliko priprav je bilo že uloženih v malteško predsedovanje. Zelo se zahvaljujem tudi v vašem osebju za dobro upravljeno delo. Moram se odeležiti izrednega zasedanja CCC. Gospa Gar bo prevzela predsedovanje, sam pa se bom udeležil srečanja z koordinatorjem. Gospa Mecola, če se lahko držite dveh minut, bi bil hvaležen. Vsi govorci ste že na seznamu, ki ga ima gospa Gal. Začeli bomo z gospo Mecolo, potem pa bo gospa Gal prevzela predsedniški stolček. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, ministra, hvala za predstavitev. Težko predsedovanje je zelo pomemben trenutek za mojo državo. To je tudi zelo pomemben dan za vse tiste evropske državljane, ki so pred leti se zauzeli za to, da Malta prav gotovo lahko prispeva k Evropski uniji. Prvi komentarji so vezani na zakonodajo in tablinsko reformo. Zanima me, ali ste zadovoljni s predlogom komisije, kaj bi si želeli izboljšati in ali ste pripravljeni parlamentu ostati ob strani, ko se borimo za večjo solidarnost in varnost. Ko ste povedali pri svoji predstavitvi, si te odgovornosti delimo med vsemi državami članicami. Katere specifične predpise za mladoletne brez spremstva ste predvideli. Potem pa še gospod minister Boniči, kakšen je vaš namen glede doseja EPPO, to ste že omenili v svojem govoru, vendar pa me zanima, ali bi lahko podali še bolj specifičen komentar glede usmeritve tega doseja med mateškim predsedovanjem. Moram pa biti tudi iskrena. Glede na škandal s panamskimi dokumenti je eden glavnih pomislekov na Malti tudi korupcija, ki pa ne prihaja v ospredje le v Malti, ampak tudi v drugih držav članice. Kako se boste v okviru malteškega predsedstva soočili z skrbmi in pomisleki maltežanov in evropskih državljanov? Najlepša hvala, gospa Mecola, gospa Cipel. Najlepša hvala. Najprej mi dovolite, da nekaj dodam k vprašanju migracijske politike glede solidarnosti in odgovornosti. Uh, politika vseh držav članic je v tem smislu zelo pomankljiva. Zanima me, kako malteško predsedstvo namerava pridobiti sodelovanje več držav članic. Nekoliko cinično je, da nekatere države članice se ne strinjajo odkrito, da ne bi želeli sprejemati migrantov, vendar pa sprejema določene pogoje, ki prav gotovo potrujejo temu, da begunci zapuščajo te države. Če vsaj tistim, ki imajo status azilantov, ne date možnosti, da zaživijo, da začnejo delati, da dobijo službo, bodo seveda zapustili državo gostiteljico. Obenem pa že govorimo o novem azilnem sistemu, kjer govorimo o sankcijah proti migrantom, ki ne ostanejo v državah članica, kjer bi morali ostati. O tem moramo torej razmišljati. Obenem se soočamo z slabo situacijo, kjer begunci umirajo v evropskih državah, zmrzujejo, živijo v šotorih in v drugih oblikah začasne namestitve, kjer zmrzujejo in umirajo. Ne govorimo le v določenih državah, držav članice Evropske unije, ampak o vseh državah članicah. Zanima me, ali je kljub razlika med državami članicami ne mogoče, da bi se dogovorili glede zagotavljanja dostojne obravnave vseh ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo. Kakšna je vaša politična strategija za to, da bi več držav članic bilo pripravljenih spoštovati vsaj nekatera temelja načela humanitarnega obnašanja? Glede odnosov s tretjimi državami, mislim, da moramo prav gotovo na tem delati še več, me pa zanima, če bi lahko povedali, katera so ta merila za to, da se lahko dogovorimo glede sodelovanja s tretjimi državami in kakšno sodelovanje bi si želeli ter kako naj bi zagotovili večjo pripravljenost, da države izvora ponovno sprejmejo svoje državljane, ki niso dobili možnosti za azil v evropskih državah. Potem pa še urad EPPO, če dopolnim vprašanje Roberta Micole. Mislim, da zelo dobro veste, da bi si želeli Evropski urad javnega tožilstva na Evropskem parlamentu, vendar pa ni smiselno, da ustvarjamo novo agencijo, če ne bo delovala, če ne bo ustvarjala dodane vrednosti. Zanima me torej, ali ste optimističen glede tega, da bi lahko na koncu le dobili rezultat v sodelovanju z državami članicami v obliki dodane vrednosti javnega tožilstvega urada, ki bi dopolnil delovanje na nacionalni ravni. Hvala, gospa Wikstrom. Hvala, gospa predsednica. Lepo se zahvaljujem ministroma, da ste danes z nami. Prav tako se zahvaljujem za zanimivo razpravo, ki je že za nami. Pričakujem pa, da nas čaka zanimiva razprava tudi v prihodnjih dnevih in tednih. Čestitam Malte, da je prevzela predsedovanje v zelo občutljivem času za Evropsko unijo. Štejemo na vas, malteško predsedovanje vidimo kot okno priložnosti, zato da lahko končno spremenimo in posodobimo skupni evropski azilni sistem to res potrebujemo. Evropski državljani pričakujejo, da bo institucije to zagotovile. Štejemo na vašo pomoč, cenimo vaš trud, cenimo vašo odločnost, ki ste jo izrazili. Nekateri kolegi so se že navezali na situacijo z begunci. Sama bi želela ponoviti to, kar je povedala Birgit o nujnosti tega, da ljudem pomoč damo dodatne možnosti za preživetje, za življenje, da jih čim prej integriramo, da se izognemo sekundarnim premikom. To je eno bistvenih vprašanj v okviru celotnega predloga. Obstaja pa še veliko drugih pomembnih vidikov. Naprimer, šengenski informacijski sistem, to je splošno vprašanje, ki je zelo pomembno in glede tega moram biti iskrena. Šengensko območje je občutljivo vprašanje in že več let smo na Evropskem parlamentu izredno zaskrbljeni glede malteškega sistema za posamezne vlagatelje. Tukaj gre za nekakšen sistem potnih listov proti denarnem plačilu za celotno šengensko območje. In to je v nasprotju za zakonodaje. Več kot 700 posameznikov je že pridobilo evropsko državljanstvo, tako rekoč na Malti, v zameno za investicije in pa denarna nakazila. Večina teh ljudi je iz nekdanje Sovjetske unije in pa iz Bližnjega vzhoda. Še ena schema je predvidena tudi za kitajske državljane, ki vlagajo v Malto. Ko govorimo o vprašanju migracij in begunske krize in pa o dostopu do varnega življenja za ljudi v Evropski uniji, se mi zdi, da je nekoliko ironično, glede na situacijo na Malti. Nočem vas obsojati, vendar bi želel, da pojasnite, kako lahko nadaljujemo na ta način, če obstaja jasna potreba potem, da ljudje pridobijo ustrezen dostop do varnega življenja v Evropski uniji. Zato, da si rešijo življenja, da pridobijo nove priložnosti za življenje. Morda ni prava prioriteta, da to razširjamo tudi na nekdanje sovjetske državljane in pa izjemno premožne kitajske posameznike, ki so pripravljeni vlagati. Prosim, da se odzovete glede tega. Potem pa še vaše prioritete. Zelo se veselim sodelovanja pri skupnem evropskem azilnem sistemu, še posebej v okviru dublinske uredbe, na to štejem in prav tako bi si želela pomagati tudi pri šengenskem informacijskem sistemu nasploh. Pomembne pa so seveda tudi formalne in neformalne izmenjave glede tega. Hvala, gospod Ernst. Najlepša hvala. Najprej vam čestitam za prvo predsedovanje Sveto Evropske unije. Veliko upa upolagamo v vaše predsedovanje pri obravnavi številnih pomembnih vprašanj. Upam, da bomo tudi zaključili z obravnavo določenih dosejev. Pri učinkovitosti, ko upravljate to delo, vas bomo podprli pri predstavitvi malteškega predsedovanja ste omenili, da se moramo pri reševanju migracijske krize opreti na solidarnost, to je pomembno, veliko ste povedali tudi o beguncih. Me pa zanima, kakšno je vaše mnenje o Dublinu? Kako potekajo razprave na svetu? Kolikor vem, imamo predlog komisije, za katerega menimo, da ni ustrezno strukturiran, ni uravnovešen obenem poseboje tudi nekatere nesmiselne določbe. Veliko je govora o osnutku uredbe, ki ne bi se uporabljal v državah članicah. Kakšno je trenutno stanje in kaj nameravate storiti glede tistih držav članic, ki ne želijo sprejeti nobenih beguncev? Drugič, želite pomagati Grčiji in Italiji? Te namene seveda lahko podpremo v okviru migracijske krize. Me pa zanima, ali bi lahko pojasnili, kakšni so vaši načrti v povzavi s tem točno? Vemo, da dogovor s Turčijo vodi do tega, da v Evropo prihaja manj migrantov, ni pa ta dogovor najbolj učinkovit, vsaj zdaj ne. In Italija in Grčija se soočata z velikimi težavami, ko gre za namestitev in sprejemanje migrantov, še posebej Grčija. Kar zadeva Nemčijo, sem danes slišala, da naj bi v prihodnje Nemčija začela seliti migrante v Grčijo. Takšno odzivanje je že v pripravi. Ali menite, da bi države kot Nemčija dejansko lahko selile migrante nazaj v Grčijo, ali pa bi želeli biti bolj kritični glede to vrstnega delovanja? Pa še nekaj, kar je vezano na begunsko krizo. obstajajo določeni dopisi, sporazumi, pogodbe z afriškimi državami. Ali se lahko strinjate za mnenjem moje politične skupine? Tise države, kjer vladajo diktature, kot je naprimer Sudan, ne morejo sklepati partnerskih sporazumov in sporazumov o vračanju imigrantov. Kakšna je vaša politika za afriško območje? Zanima me vaše stališče glede statusa teh sistemov in držimo. Potem pa še zadnja točka, ukrepi za boj proti terorizmu. Komisar za varnost je že večkrat obljubil oceno in ovrednotanje vseh obstoječih ukrepov na ravni Evropske unije. Zamisel je torej, da se ti ukrepi ocenijo Mene zanima, kdaj se bo to zgodilo, ali se bo to zgodilo v kratkem roku še v času vašega predsedovanja, ali bo šlo za ovrednotenje obstoječih ukrepov za boje proti terorizmu, ki naj bi jih potem okrepili. Kakšen je načrt? Prosim, držite se dveh minut časovne umitve, sicer vaši kolegi na koncu ne bodo imeli dovolj možnosti, da podajo svoje stališče. Gospa Sargentini. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dovolite mi, da zaželim dobrodošlico malteškemu predsedovanju Evropske unije. Gospod Abela, pred nekaj leti sem imela priložnost, da se z vami pogovorim o migracijskih vprašanjih in o begunski situaciji. To, kar me danes preseneča, je to, da smo se takrat pogovarjala na zelo razumljiv in smiselen način. Danes pa podajate govor, ki bi ga lahko podalo tudi slovaško predsedstvo. In to me preseneča. predlogi, ki jih imamo za azilno in migracijsko politiko, so vsi represivne narave. Progresivni del Evropskega parlamenta, socialni demokrati, skušajo podkrbeti za to, da se stvari ne bi poslabšale. Ne gre več toliko za to, da bi stvari izboljšali, ampak da bi poskrbeli za to, da se stvari ne poslabšajo. Veliko je govora o boljšem mejnem nadzoru, o večjih kvotah za vračanje, zelo malo pa se pove o solidarnosti vi, ki ste sredi sredozemlja, najbližje Afriki, gotovo veste, da tukaj ne gre za dejavnika privlaka, ampak dejavnike odvračanja. Na tak način ne moremo zaustaviti migracijskih tokov. Največji del sredozemlja je vaše more, vi nadzirate to moče, vi rešujete ljudi. Predloge, ki pa jih zdaj gledam, so osredotočeni delovanje na celinski Evropi, torej na suhih mejah, kjer ni morja. Sekundarni premiki pa vas pravzaprav ne zanimajo, oziroma se vas ne tičejo. Ne prosim vas, da zaščitite severo-zahodno Evropo ali pa osrednjo ter vzhodno Evropo. O tem je govora. Predvsem vas pozivam k temu, da se na smiselen način pogovorimo o tem, kako meni nadzor vpliva na delovanje nevarnih poti. Vaše delo bo seveda večji izziv v tem smislu. Te socialno-demokratski minister iz majhne sredozemske države, ki je najbližje Afriki in zato od vas pričakujem diskurs, ki se bo osredotočal na evropsko solidarnost. Če boste enostavno potrdili zakonodajo, ki jo imamo zdaj v pripravi, ne bo prišlo do izboljšav na Malti. Nikakor ne. O tem bi želela govoriti ne gre za nekakšno pikolovstvo in poglabljanje v podrobnosti, gre za to, na kaj se bomo sredotočili, ko gre za reševanje migracijske in begunske krize. Še dobro, da sem preverila vremensko napoved na Malti, imate 13-14 stopin Celzija in tam ne sneži. Zdaj pa gledamo situacijo v Grčiji, ki je zasnežena, vi pa pravite, da moramo spodbojati dogovor s Turčijo. Ne, nikakor ne. Ljudje bodo umirali v snegu. In še zadnje pripombe, sam sem poročevalka za direktivo proti branju, pranju denarja. To delo je zame zelo resno. In zaskrbljujoče je to, da se malo tako naprej pojavlja v ospredju korupcijskih škandalov in izogibanja davkom. Ne bomo dobro izgledali kot Evropa, če se bo do stvari še nadaljevali. Hvala, gospod Sargentini. Zdaj smo zaključili z razpravo koordinatorjev, lahko začnemo s kolegi. Ministr pa boste imela priložnost odgovarjati na vprašanje pozneje. Da bo razprava čim bolj jasna, bom prebrala najprej imena posameznih kolegov in kolegic, ki si želijo podati stališče, ob enem pa zaključujem seznam. Holmajer, Dali, Coelho, Lopez Aguilar, Niedermüller, Gomes, Kienge, Grappini. Šlajn, Zdehovski, Špineli. In prosim vas, da se držite minute, minute in pol. Časovne omite sicer ne boste mogli prisluhniti odgovorom. In mislim, da je to najpomembneje. Kaj boste povedala ministra? Gospa Holmajer, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Gospa ministra. Sledeče vprašanje imam. V nasprotju s tem, kar je ravno kar dejala kolegica Sargentini, sem trdno prepričana, da moramo iskati rešitve skupaj z afriškimi državami, ne samo glede vračanja v Afriko. Vendar pa, ko sklenemo sporozume o ponovnem vračanju, imamo vtis, da je kombinacija pomoči za vasi ali regije, iz katerih ljudje so. To so večinoma vojna področja oziroma področja, kjer obstajajo kršitve človekovih pravic. Torej, pomembno je, da imamo spremljajoče podporne programe za ponovno vključevanje, za podporo teh regij in tem ljudem, ki se bodo vrnili. Zato se mi zdi to pozitiven prispevek ne samo za ljudi, ki jih vračamo, temveč tudi za regije, v katerih iz katerih prihajajo. Torej, ali ste v predsedstvu razmišljali tudi kaj v tej smeri? In potem drugo vprašanje, potem ko smo vedno imeli velike težave pri izmenjavi podatkov. V novi direktivi o terorizmu smo, zabedež, smo zapisali, da so države članice zavezane posredovati pravočasno pomembne podatke glede terorizma boste načrtovali tudi kakšne ukrepe na tem področju, da bi dosegli napredek? Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, za besedo. Najlepša hvala tudi obema ministroma za prisotnost danes. Vsi vemo, kako pomembno je to vprašanje za naše države. Sama prihajam iz Malte. To je sicer majhna država, ampak to predvsej sojememo zelo resno. Par vprašanj imam v zvezi z vašim delom. Najprej za ministra Abelo. Pri migraciji ste omenili, omenili solidarnost in v zvezi s tem me zanima zares, kakšne so vaše prioritete, zlasti, ker zadeva realokacijo. 60 tisoč oseb, eh, ki naj bi premestili iz Grčije in Italije veste, so te številke zelo nizke in zanima me, če zares pričakujete, da bomo kadarkoli dosegli ta prak 60 tisoč oseb. Mislim, da bodo nastale ogromne težave. Končni rezultat tega pa bo, da dejanske solidarnosti v praksi ne bo. Ampak solidarnost je zlasti za Malto izjemno pomembno. Malteško predsedstvo pa sprašujem tudi, kako bo odgovoril na ta vprašanje v zvezi z relokacijo in kako namerava v večji meri in bolje izvajati načrt za relokacijo, eh, kot je bilo tudi že napovedano v eh, prednostnih nalogah malteškega predsedstva. Potem je že vprašanje za gospoda Poničijo v zvezi s uredbo Bras, eh, v zvezi s uredbo Brusel 2. Zlasti me zanima, kakšna je situacija eh, pri eh, mladoletnikih in če pride do neke pravne kolizije med družinskim pravom različnih držav, članic, primer, da se loče neko družino z otroki in eh, potem ta družina živi v različnih državah. Zanima me, kako namerava Mateško predsedstvo ukrepiti odredbo Brusel 2 in kako namerava pospešiti uh, tudi postopek prenove te uredbe. Zanima me, kakšne bodo prioritete mateškega predsedstva v zvezi s tem. Najlepša hvala za ministra Karmela Abela imamo vprašanje. Kot veste, je varnost še vedno eno izmed najpomembnejših vprašanj za evropejce. Zgodil se je tudi napad v Berlinu, ki je še en tragičen primer tega. Govoriti moramo dobro sodelovanje med eh, nacionalnimi mejnimi organi, mejno policijo in izmenjava informacije tu ključne vloge. Ja, ES2 igra ključno vlogo v zvezi s tem, In to je največja in najočekovitejša a, podatkovna baza na evropski ravni. Lahko pa bi jo dodatno izboljšali in na ta način zagotovili, da bodo naši organi razpolagali z več orodi in zagotovili več varnosti za naše državljane. V naslednjih mesecih bomo zastavili tudi novo pravno podlago za SIS-2 in zagotoviti moramo, da bo varna. Okrepiti moramo tudi varnost podatkov in poskrbeti za to, da bomo v večji meri varovali te podatke in identifikatorje, kot so obrazne podobe, naprimer. Pripričati se moramo, da bomo našli storilce, tudi če za seboj postijo le najmanjšo sled, prav tako pa uh, moramo v naš sistem avtomatično in sistematično uh, vključevati prepoved vstopa. Skratka, zanima me, kaj boste storili z SSD. Eh, potem pa bomo tudi imeli kmalo dialog za novo agencijo za azil. Naša hiša se je zauzela za močno agencijo za azil in jasne posledice želimo tudi za tiste, ki ne bodo upoštevali azilnega sistema. Zanima me, kakšne so misli predsedstva v zvezi s tem. Upam, da lahko računamo na vas, da dosežemo eh, te cilje in da ne boste popuščali pred nekimi nacionalnimi egoizmi. Hvala. Hvala. Ministra Bela in Bonici, pozdravljam na odboru Libe. Veselimo se naslednjih šestih mesecev dela. Prepričan sem, da boste v tem odboru našli veliko dobre volje in pripravljenost na sodelovanje. Prav je bilo, da ste izpostavili, da je imigracijska politika in azilijanski sistem prioriteta v Evropski uniji. In menim, da je pač, pač dodana vrednost eh, vašega predsedovanja tudi dejstvo, da prvič predsedujete in pozdravljamo dejstvo, da ste prevzeli eh, to zelo odgovorno nalogo. Ste pa tudi država, eh, ki je pretrpela ogromno v okviru teh težav glede imigracij, priseljevanja in tako naprej, ampak kljub vsemu, še vedno ustrajate pri eh, spoštovanju teh evropskih vrednot, eh, kljub temu, da se je vaša država eh, pred nedavnim pridružila temu projektu. Tudi nekih euroskeptikov oziroma eurofobov pri vas ni zaznati, na političnem obzorju v, na Malti tega ni in zato mislim, da ste na zelo dobro mesto, da tudi na svetu zagovarjate to vrstne stališča, kjer se morajo prav tako sprejeti pomembne odločitve v zvezi s praktičnimi težavami pri uh, vprašanju migracije. Zdaj imamo nekaj manevrskega prostora, da ukrepamo skupaj z svetom, kot so zakonodajci. Ampak svet se temu upira. Izvanje odločitev, ki jih je svet sprejel, glede različnih faz eh, begunske krize, kar je povezano tudi z delom, za katerega sem zadržen sam in s v okviru katerega bomo morali sodelovati tudi z vami. In sicer gre za nov kodek za vizume. Svet je to zablokiral, niso pripravljeni na kakršenkoli kompromis glede vizumov, ki so izdani za, iz humanitarnih razlogov. In mislim, da imate zdaj priložnost, da ne samo na podlagi nekih evropskih vrednot, ampak tudi vsled vašega pr protagonizma na področju priseljevanja uh, Eh, poskrbite za nek premik na svetu. Eh, pričakujem, da boste poskušali odpraviti te blokade na svetu in da bomo lahko zaključili delo na področju kodeksa za vizume in da bomo v končni fazi imeli tudi nekaj manjivarskega prostora za izdajo vizumov iz humanitarnih razlogov. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, hvala tudi obema ministroma, da so danes z nami. Dve kratke vprašanje in, no, in komentar imam. Gospod Tabela, zelo pomembno je bilo, da ste izpostavili, da so migracije eh, prioriteta malteškega predsedstva, ampak še dve vprašanji bi morali obravnavati. Prvo kot prvo, vprašanje integracije. Integracija je izjemno pomemben del evropskega azilnega sistema oziroma migracijske politike nasploh. Integracija je nekaj, kar je trenutno v pristojnosti držav članic, ampak meni, da potrebujemo nek evropski okvir za integracijo migrantov in beguncev, zanima me, kakšno je vaše mnenje o zvesti, da bi imeli evropski sistem uh, za socialno integracijo. Drugo vprašanje pa se nanaša na radikalizacijo, ki je v porastu v številnih državah članicah EU-ja. Zanima me, če imate kakšne koli načrte, kako to zaeziti, zlasti kako zaeziti radikalizacijo eh, pri eh, drugi ali tretji generaciji priseljencev. Sam sem bil poročevalec eh, glede Evropske agencije za azil in kot poročevalec vam lahko zagotovim, da smo pripravljeni na pogajanja in da smo pripravljeni na pogajanje spodnjati tudi pod uh, malteškim predsedstvom. Hvala. Uh, welcome, minister, and, uh... ja, dobrodošla oba ministra. Malteškemu predsedstvu želim veliko uspeha. Uh, panamski dokumenti so že bili omenjeni. Tu ne gre samo za korupcijo. Um, gre tudi za našo verodostojnost. Eh, vaš minister je bil vpleten v panamske dokumente in dobene preiskave ni bilo izvedene in zdaj bo ta minister predsedoval svetu za energijo, kar ni problem samo za vas, ali pa tudi za nas. V okviru panamskih dokumentov je bilo očitno, kako prikrivajo kazniva dejanja in tudi terorizem. Mi pa tu se borimo proti pranju denarja in financiranju terorizma. Že peto direktivo podro, na tem področju imamo in upam, da bo ta sprejeta še pod malteškim predsedstvom. Mi zanima me, če lahko zares sprejmete nek angažma, da se to a, zaključi. Boste imeli nek črni seznam davčnih oaz, kot je predlagala komisija. Tu gre zares za to, da se borimo proti pranju denarja in pa da se borimo proti nekim ruskim strukturam, ki so zelo pogoste v vaši državi, so mi povedali. Eh, s tem pa je povezana tudi sama integriteta šengenskega sistema. Boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Ja, in imate te scheme za zlate vizume in pa scheme za investitorje. Vi ste edina država, ki imate to vrstne sceme, tudi mi jih imamo in zanima me, če boste na komisijo malce pritisnili, da, preiz, da začne preiskovati te sceme. To ni samo nemoralno, saj s tem preprečujemo, da bi lahko primerno namestili begunce, ki to potrebujejo, ampak eh, tudi velik poraz je to za eh, našo varnost. To so namreč sceme, ki jih uporabljajo organizirani organizirane kriminalne združbe. Boste dali sezname tistih oseb, ki so dobile te zlatome vizume, zlate vizume oziroma tiste osebe, ki so dobile vizume v sklopu te sheme za investitorje. Vem, da jih ne boste želeli dati nam zaradi zaupnosti podatkov, lahko pa jih date Europolu. Eh, lahko bi dali te sezname za leto 2015 in 2016, potem pa bomo eh, do konca vašega predsedstva že uspeli ugotoviti, ali je kakršnakoli težava pri teh seznamih. Hvala, gospa Gomez, gospa Kenga. Eh, Najlepša hvala, tudi jaz vam želim čestitati za prevzem predsedstva in vam zaželiti ogromno uspeha. Odlično je bilo prisluhniti vašemu uvodnemu nagovoru. V zadnjih nekaj tednih je bilo naše sodelovanje odlično in upam, da bomo pod eh, pač mateškim predsedstvom vse do konca lahko računali na to vrstno sodelovanje. Poleti je odbor Libe organiziral tudi obisk na Malti in naše sodelovanje je bilo odlično, poskrbeti moramo tudi za prave odgovore glede eksternih vidikov migracijske politike. Ja, v glavnem imam vprašanje za ministra Belo. Omenili ste doslednost dela parlamenta in eh, omenili ste nek holistični pristop k vprašanju migracije. In to ni samo slogan, ampak metodologija, ki jo moramo uporabljati za upravljanje migracijskih tokov. Želim, da bi ta pristop uporabljali tekom vašega predsedstva. Potrebujemo in računamo na vašo dinamiko in posem se strinjam s tem, da zaenkrat nimamo dovolj solidarnosti. E, oba prihajava iz držav, ki se nahajajo na jugu Evrope in mislim, da bi morali računati nekako na več solidarnosti Zanima me, če imate kakršne koli konkretne predloge za to, kako izvajati v praksi načelo solidarnosti. Boste predlagali kakršne koli spremembe pri Dublinski uredbi, jaz vidim s tem, zanima pa me tudi, kakšno je vaše mnenje glede tega merila prve države vstopa. In mislite, da obstajajo kakršne koli alternativne rešitve morda? Zanima me tudi, kaj boste storili za to, da bi zagotovili primerno izvajanje zakonodaje. Odlično bi bilo, če bi to predsedstvo v svoje prioritete vključilo tudi integracijsko politiko za begunce in migrante v Evropski uniji. Hvala. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președintă. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovana ministra, najprej bi vam želela čestitati za predsedstvo. Ne želim ponavljati vsega tega, kar so, polno, kar so povedali že kolegi. Ja, eh, migracije in pa ostali vidiki, ki so jih omenili kolegi, so izjemno pomembne prioritete. Eh, omenili pa ste, da obstaja potreba potem, da konsolidiramo Evropsko unijo. Videla sem tudi pred kratkim raziskavo o zaupanju, ki ga evropski državljani imajo v Evropsko unijo. In naša država je na tretjem mestu, 56 odstotkov naših državljanov verjame v Evropsko unijo. V vaših prioritetah pa nisem slišala, da bi izpostavili uh, tudi to problematiko deljenih mnen glede šengenskega sistema. Trenutno uh, živimo v Evropi dveh hitrosti, tudi kar zadeva šengenski prostor. In vtis imam, da določeni državljani, naprimer moji državljani, ki niso del šengenskega območja, da se proti njim diskriminira. Diskriminira se proti njim glede mobilnosti, naprimer. Romunija ima v končni fazi zelo dobro bilanco glede boja proti terorizmu. Tako da se s to ureditvo tudi krši pogodbe. Prebrala pa sem danes do povdan, da so v Združenem kraljestvu predlagali dodatno obdavčitev delavcev, migrantov, ki prihajajo iz eh, vzhodne Evrope. To je še en dokaz diskriminacije. In tudi v tem primeru se ne pošteva pogod. Gospa Štajn. Thanks. Dear minister, I welcome you warmly. Eh, želim pozdraviti oba ministra, želim vam ogromno uspehov v vašem prihodnem delu. V skupini socialistov sem zadolžena za reformo davninske urodbe. In v tisi imam, da pač v tej hiši obravnavamo predlog komisije, ki je šibak in nezadosten, ampak svet se ne pogaja niti na osnovi tega besedila. Tako da imam najprej prvo vprašanje. Boste tekom vašega predsedovanja sprožili razprave na podlagi predloga komisije oziroma ali boste še naprej nadaljevali z delom na slovaškimi, eh, na dokumenti, ki so bili pripravljeni pod slovaškim predsedstvom glede efektivne solidarnosti. Eh, gre za pošiljanje strokovnjakov in tako naprej, ampak to ne bo zamenjala te dožnosti, ki jo imamo, da dostojanstveno pozdravimo in sprejmemo tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Zanima, kakšni, zanima me, na kakšni konvergenci delujete. Ta parlament je že odgovoril na vprašanje, kako izvajati solidarnost in odgovornost v, Glasovali smo že o tem, naprimer tudi v okviru poročila kolegice Masole in sicer prosili smo za avtomatično deljenje odgovornosti med državami članicami in da nekamo poštevati ta kriterij države prvega vstopa. Ampak namesto, da bi šli naprej z razpravo, gre na svetu ta zadeva nazaj razveljavljamo odločitve, ki smo že sprejeli in države članice ne morejo spoštovati niti svojih zavez glede relokacije. In to jasno kaže, da ne gre za težavo sredstev in številk, ampak da enostavno ni dovolj politične volje. Zanima me, če nas boste podprli pri tem sejo. Hvala, gospod Zehovski. Če, děkuji vam za vaši prezentaci. Ja sem opravdu rad, že ste mezi nas prišli. Najlepša hvala za vaše predstavitve, najlepša hvala tudi ker ste se odeležili te seje našega odbora. Sam zares podpiram Malto, sem velik podpornik Malte, več poleti sem preživel v vaši državi in z velikim veseljem preberem kakršnekoli novice o Malti. Me pa nekaj razočaralo od vsega tega, kar sem slišal danes. Tudi letos sem obiskal Malto in centr za pridržanje na Malti. Najlepša hvala mimo grede, ker ste me sprejeli. Nisem bil namreč član kakršne uradne delegacije ampak ko sem pač dokazal, da sem poslanec, eh, mi je, bilo, mi je bil omogočen tudi obisk teh eh, centrov za pridržanje. Ampak nekaj me je, razoč, nekaj me je razočaralo. Um, slišal sem kar nekaj novic, čež da korupcija cveti na Malti. In a, eh, mislim, da je to neka tema, na katero se je zelo treba osredotočiti. Korupcija je zelo kompleksen pojav in verjetno ga nikoli ne bomo smeli posem izkoreniniti. Očitno pa je, da je to resna težava na Malti. Razumem, da je Sicilija blizu in da ima to določene negativne učinke, ampak ne želim govoriti o tem danes. Želim izpostaviti nekaj drugega. Omenili ste, kakšne so vaše ambicije in sicer želite, da se sprejme predlog uh, o EPPO-ju, ampak uh, obstajajo določene teme, o katerih smo razpravljali s slovaškim predsedstvom in ki so še vedno odprte. Naprimer, ni jasno, kakšne pristojnosti bo imel tožilec, prav tako. Pa naj bi sekretar Evropskega tožilca imel enako plačo kot tožilec na češkem. To se nam tudi zdi problematično. Kar nekaj uh, Eh, kritičnih eh, stališč smo objavili in upam, upam da jih boste upoštevali. Pa še nekaj, še eno vprašanje imam. Sprejeta naj bi bila tudi direktiva o streljnem orožju. Eh, vem, kakšno besedilo je bilo sprejeto pod slovaškim predsedstvom in to besedilo je grozno. Ogromno neumnosti najdete v tem predlogu, naprimer obveznost, da registrirate vsa streljna orožja prosim, da še enkrat premislite o tej direktivi o streljenem orožju in da jo spremenite. V nasprotnem primeru bo situacija zares kaotična v Evropski uniji in a, eh, mislim, da si bomo s tem naredili zelo slabo uslugo. Hvala, gospod Pineli. Benvenuto alla presidenza maltese. Su... Najprej bi želela pozdraviti predstavniki malteškega predsedstva, moram reči, da, da res računamo na vas. Par vprašanj imam. Najprej sporazum iz Valete in pa sporazum z Libijo. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem, da Italija poslala svoje bojne fregate v libijske teritorijalne vode kar ni bilo odobreno v parlamentu. Zanima me, če obstaja tveganje, da bojo v Libiji začeli na boje proti tih otapcem gledati kot na neko kol kolonialno intervencijo strani Italijanov. Kot drugo, pa me zanima, kako boste ukrepali s pričo eh, negativnih stališč, ki jih imajo na svetu glede komis predloga komisije, glede bolj enostavnega dostopa do modre kartice. In moje zadnje vprašanje pa se nanaša na sporozum EU-Turčija. In moje vprašanje je povezano tudi s tem, kaj se dogaja na Lezbosu, tam nima elektrike, vode niti hrane. Begunce pa naj bi zdaj pošiljali nazaj v druge države na podlagi Dublinske uredbe. Ta sporazum bo uh, zna postati velika napaka in pa tudi kaznivo dejanje, saj predstavlja resno kršitev mednarodnega prava. Skratka, zanima me, kakšno je vaše mnenje? Kaj se zares dogaja na grških otokih po vašem mnenju? Hvala, gospa Pineli. Gospa imene z besed, zadnjo vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala obima ministroma, da ste se danes udeležili tega odbora. Tudi sama uh, imam velike upe v okviru majteškega predsedstva. Soočamo se z grožnjami terorističnih napadov in mislim, da se vsi strinjamo, da je terorizem resna kršitev človekovih pravic, krši štiri najosnovnejše uh, najosnovnejše pravice, pravice do življenja, do integritete, do varnosti in tako naprej. Teroristi ubijajo pač nekaj oseb, terorizirajo pa vse, tako da smo vsi žrtve terorizma. Pogosto pa se zgodi tudi, da na žrtve terorizma hitro pozabimo po terorističnih napadih, tako da bi prosila za to, da se vsi zavzamemo za sprejem direktive o žrtvah terorizma. Povedali so mi že, da obstaja direktiva o žrtvah eh, kaznivih dejanj. Imamo tudi direktiva o žrtvah a, trgovine z ljudmi. Ampak poleg teh inštrumentov potrebujemo specifičen zakonodajni akt za žrtve terorizma. Ne vem točno, kaj potrebujemo, direktiva ali uredba, ampak nekaj potrebujemo. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Thank you, Mrs. Hvala. Ministra, slišali smo ogromno vprašanj. Deset minut ima vsak za odgovor. Malce zamujamo, ampak mislim, da si glede na vprašanje zaslužite eh, deset minut vsak za odgovore. Thank you very much. First of all, I would like to thank all all of you who made the questions. Prvo kot prvo, najlepša hvala vsem za vprašanja, ki so bila zelo relevantna. Zlasti zelo relevantna so bila vprašanja z področja migracije. Migracije so predmet razprave že kar nekaj časa. Zdaj mislim, da se vsi zavedamo, da se morajo tega vprašanja resno lotiti države članice, ampak to ni in ne bo dovolj. S to razpravo moramo nadaljevati, kot sem to razložil že v svojem govoru. Osnova za te razprave pa je solidarnost. Solidarnost sem v svojem nagovoru tudi omenil, ker je to definitivno neko stičišče, glede katerega moramo nadlevati pogovore, kar zadeva migracije. Prav tako pa sem ne samo danes, ampak tudi v prejšnjih eh, govorih povedal, da moramo k migracijam pristopiti holistično. Imeti moramo skupni sistem za azil v Evropski uniji in zato ni dovolj, da se lotimo samo ene zadeve, ampak eh, moramo k tej problematiki pristopiti holistično. In kot rečeno, je solidarnost izjemno pomembna, gre pa za oko roke za odgovornostjo. Nima smisla, da poskušamo opredeliti solidarnost. Solidarnost je pa solidarnost. nadaljevati moramo tudi z, z razpravami, ki so se že odvijale pod eh, slovaškim predsedstvom. Vemo, kakšne razlike obstajajo na svetu. Uloga predsedstva pa je, da poskuša zbližati različne stališča in mnenja. in pa način, kako ukrepamo glede migracije, tako da res verjamemo, da moramo imeti holistični pristop, zavedati se moramo, kakšni so notranji in kakšni so zunani uh, vidiki migracije. To je vse povezano. Reforma dublinskega sistema je verjetno najbolj vroč kostan, to ste omenili tudi vi. Jasno je, da moramo spremeniti dublinski sistem. Zavedamo se tudi, da so trenutno veljavna pravila, ki veljajo že kar nekaj let, neprimerna za upravljanje migracij dan danes. Na 100 tisoče oseb je prišlo v Evropsko unijo. Ja, in ta osrednja, sredozemna Srednja mediteranska pot je uh, najpopularnejša, uporabljajo največ oseb in tudi največ oseb tam umre. In zavedati se moramo, da se ne pogovarjamo samo o številkah, ampak o konkretnih osebah. Migracija ima človeški obraz, česar se je treba vse skozi zavedati ko iščemo rešitve, ki jih moramo presprejeti kot Evropska unija. Prav tako je bila izpostavljena realokacija in pa odločitve, ki smo jih sprejeli kot države članice. In ja, treba je upoštevati te odločitve. Ko se sprejme neka odločitev, kasneje je treba tudi izvajati. To je neke vrste test verodostojnosti za države članice, ampak tudi za Evropsko unijo. Tako da se strinjam s tem, da moramo še naprej voditi ta dialog. In od držav, član, od držav članic zahtevati, da spoštujejo svoje zaveze, kar je zelo pomembno pri iskanju rešitev glede, glede, glede migracij. Države članice so izpostavljene ogromnim pritiskom. Italija in Grčija sta bili omenjeni kot državi, ki potrebujeta največ pomoči. Ja, moramo še naprej delati na področju migracij. Težko bo doseči kompromis, to ni preprosta naloga. Moramo pa nadaljevati s tem političnim dialogom. Osnova za ta politični dialog pa je odgovornost in solidarnost. In v tem smo mi skupaj, posredno ali pa neposredno, so afektirane vse države članice zaradi problema migracij in zato moramo delovati skupaj. Potem imamo tudi tu še vprašanje tretjih držav in trezitnih držav. Vrhu valeti je bil pomemben mejnik, kjer smo imeli afriške voditelje, ki so se sestali z evropskimi. Dogovorili smo se glede akcijskega načrta, spet je potrebno ponoviti, da ga je potrebno izvajati. Zato bomo na začetku februarja imeli sestanek na visoki ravni. Ko si bomo gledali, kje trenutno smo, pomembno je, da zmanjšamo število migrantov, ki zapuščajo svoje države. Potrebno pa je pomagati tudi tretjim državam, da bi se izognili temu, da bi njihovi državljani zapuščali države. Istočasno pa moramo ponuditi zaščito in zavetišče tistim, ki si zaščito zaslužijo, ki so pravi begunci po drugi strani pa moramo biti hitri pri vračanju in ponovnem sprejemu tistih, ki se ne kvalificirajo za zaščito. Mislim torej, da je pomembno se tega lotiti tudi politično, se lotiti pomankanje stabilnosti v Afriki. Omenil sem specifično Libijo, vendar pa ne samo tam. Izjava med EU in Turčijo je pomembna izjava, ki jo je potrebno spoštovati, kot sem že dejal. Sicer bomo imeli več migrantov, ki bodo prihajali v Evropo z vsemi težavami glede notranjega upravljanja migracij. Vendar pa potrebno je biti dejal na vseh frontah skupaj v Evropski uniji, kar se tiče vprašanja migracij. sedaj pa še varnostni pomisleki in teroristične grožnje, seveda. Kot veste, je nad, odprava nadzora na notranjih mejah nekaj, kar zahteva soglasje v svetu. Namen predsedstva je, da kolikor se le da, ukrepimo. Okay, in omogočimo sodelovanje Romunije in Bolgarije pri tem sistemu. Radikalizacija je še en vidik, ki je bil omenjen, še prav posebno. Bo potrebno vedeti, da mreža za ozaveščanje o radikalizaciji upravlja dobro delo. Nadaljevati pa moramo s tem, še prav posebno, kar se tiče vpliva na mlade. Nekateri so bili rojeni v časih konflikta, to je določena težava, zato moramo podpreti in rehabilitirati te posameznike. Poleg tega pa je sodelovanje med organi pregona in obveščevalnimi službami nekaj, kar se mora nadaljevati. V zadnjih mesecih smo videli napredek. Tako da je potrebno na tem pozitivnem koraku graditi. Seveda pa moramo tudi ukrepati, ne pa samo nadaljevati z izmenjevanjem informacij. Potrebno je tudi ukrepati na podlagi teh informacij. Torej, kar se tiče varnostnega elementa, imamo vse sisteme na voljo, ne samo medoperabilnost sistemov, je pomembna. Nekaj sistemov je bilo omenjenih. Kmalo bo objavljeno sporočilo komisije na to temo in bomo potem vodili naprej razprave o SIS-2. Vse to spada torej tudi v domeno več varnosti za naše državljane, za Evropo, kajti to je velika težava za naše državljane. In seveda, videl sem iz vaših vprašanj, pa sem seveda zelo blizu državljanov, tako kot tudi sam, da so varnostno vprašanje in teroristične grožnje nekaj, kar nas zadeva vse. Nadaljevali bomo z delom na tem, veselim se sodelovanja z vami, glede vprašanj varnosti, boja proti terorizmu in seveda migracijskih vprašanj. Pred nami so pomembne naloge za razpravo o kar nekaj predlogih. Biti pa moramo odgovorni in solidarnost mora biti podlaga za naše razprave. Hvala. Hvala lepa, gospod Abela, za odgovore. Sedaj pa gospod Bonici, prosim. Hvala lepa. bomo videli, kaj bo potrebno torej, narediti. Veliko je bilo vprašanj, kaj ne naredimo kot predsedoči sveto. Pa, potem pa tudi je bilo kar nekaj lokalnih vprašanj. Najprej bi se lotil tistih, ki zadevajo mojo vlogo predsednika pravosodnih ministrov. Zato se torej srečujemo danes tukaj. Spraševali so me v uradu tožilca EPPO. če bi bil kompromis mesto, bi mu rekli epo. In sestal sem se z nekaterimi ministri, ki so dali, da ima preveč, drugi, da ima premanj pristojnosti. Torej je to instrument kompromisa. Ali dosegamo dovolj ali ne. Seveda, vsak ima svoje mnenje. Neosebno. Ja, imam seveda tudi svoje stališče in svoje mnenje o EPPO. Vendar pa sedaj, ko smo že pustili to za sabo, že kar nekaj let se o tem pogovarjamo, 3-4 leta sem v svetu in spominjam se, da smo v EPO, o EPO govorili v vseh teh letih. To je sedaj za nami in sedaj imamo dobro besedilo za katerega nekatere države pravijo, da se EPO ne bodo pridružile. Kaj je naslednji korak? Kot sem dejal v vodoma, bi naslednji korak bil, da ko bomo videli, da soglasja o EPP-u ni, bomo morali videti, ali bi bile katere države, ki bi se pridružile na podlagi okrepenega sodelovanja. Če se bo to zgodilo, in mislim, da se to bo zgodilo, bo naša vloga kot predsedujočih svetu posredovati. In zavezujem se pred vami, da bom storil vse, kar je v naši moči, da bom pošten posrednik za to, da bi zagotovil, da bo ta urad, ki je tudi v pogodbah, torej ne bomo ustvarjali nekaj novega. To je nekaj, kar je že v pogodbah da bom torej posredoval, kolikor se bo le dalo, da bo ta urad vzpostavljen. To je moja zaveza. Še ena zaveza. Sodeloval bom z Evropskim parlamentom, vi morate biti na naši strani, to moramo storiti skupaj. To je pomemben urad in resnično si želim, da bosta svet in parlament delovala skupaj in skupaj vzpostavila to institucijo. Prav tako ste me spraševali o terorizmu. Terorizem je seveda samo bistvo naših ukrepov. To pomeni v srče pomislekov, ki jih izražajo državljani. Instrumente že imamo, sedaj seveda ne ustvarjamo toliko novega. Bomo pa izvajali ukrepe, ki so že bili sprejeti v bistvu načrt za izboljšanje izmenjave informacij, boljša medoperabilnost, to je bilo sprejeto lani, potem pa tudi direktiva PNR. Prav tako bomo sodelovali pri preprečevanju in boju proti radikalizaciji, ki vodi v nasilje. Še prav posebno tisti vidiki, ki so povezani z mladimi. Bil sem odgovoren za kulturni portfelj in kot veste, bomo govorili tudi o audiovizualni direktivi. Na tem področju bom skušal zagotoviti, da bo to, kar ste dejali o sovražnem govoru, radikalizaciji in vse, kar se uporablja na družbenih medijih, zajeto v naše razprave. Skušamo izboljšati trenutni zakonodajni okvir SISA, prav tako pa smo zadovoljni, glede dogovora, ki smo ga dosegli v prvi obravnavi na temo boja proti terorizmu. To je bila direktiva. To smo dosegli prejšnji mesec in vem, da ta direktiva omenja žrtve terorizma. Prav ste imeli, ko ste dejali, da moramo poskrbeti za žrtve terorizma. Ta direktiva govori o žrtvah terorizma in zavezani smo, da bi ta direktiva rasla. Sveda, to je samo, zakoni so samo zapisani na papirju, mi pa jih moramo nadahniti z energijo. In pravim prepričanjem, torej, koristimo to direktivo za boljšo Evropo. Gospod Dali me je poprašala o, o Bruslu 2a kako lahko bolje dosegamo zadeve na evropski ravni. Sem pravnik po poklicu in bil sem že v razmerah, ko so ljudje, ki so naprimer imeli postopke ločitve v eni državi, morali potem te postopke izvesti povsem na novo v drugi državi, samo da bi priznali postopek ključitev, ki je bil izdan v drugi državi. To je seveda veliko stalo. In s to direktivo Bras, eh, Brusel 2a eh, bomo zadeve nekoliko olajšali. Če dobite nekaj v enem delu Evrope, potem mora to veljati posod. Ne, da bi bilo potrebno potem to začeti znova, ta birokratski proces. In to bo pomenilo precejšno izboljšavo za življenje državljanov. In ravno zato to počnemo. Potem pa še vprašanja, ki so povezana s Panamo. Tukaj predstavljam svet Evropske unije in govorim v imenu 28. -terice. Torej, razumete, da v svoji vlogi govorimo o vprašanjih v imenu celotne 28-terice. Naj povem jasno, da bomo nadaljevali z dvema predlogoma, ki sta pomembna. Namreč boj proti pranju denarja in zaplembeni nalogi. Vprašanje je torej, ali Malta je dovolj zavezana, da doseže kar se da veliko napredka na tem področju, na teh dveh področjih, teh dveh instrumentih in uredbah. Da, da, smo zavezani. Želimo napredovati točno na teh dveh, na teh dveh področjih. Prav tako bi naj imeli skupni pristop do junija, glede prekrškom pranja denarja. Včeraj smo že imeli prvi sestanek na to temo, kar se tiče mm, zamrznitve financ in zaplembenih nalogov, pa bomo imeli sestanek jutri. Bomo pa se o tem pogovarjali tudi o drugih sestavah, kar se tiče izogibanja davkov in boja proti pranju denarja. To sta pomembni temi, katerih bomo tudi govorili, vendar pa Malta je zavezana, da napredujemo na teh področjih. Potem pa program zasebnih investitorjev. Seveda spet ne govorimo o imenu Malte, temveč o imenu 28 terice. Glede tega vprašanja me veseli, da smo že imeli razpravo tukaj v tem odboru 15. marca, ko je Evropska komisija odgovorila na vsa vprašanja in zelo dobro pojasnila vse pomisleke na to temo. Korupcija, tudi o tem ste me spraševali spet. Kot veste, tukaj ne predstavljam samo ene države, torej države, iz katere prihajam, temveč predstavljam 28 terico. Če bi naj povedal, kaj smo naredili, zato da bi očunkovito se borili proti korupciji, bi omenil zakon, kjer smo. Korupcija ne bo zastarala, predvsem kar se tiče politikov. In tukaj govorim v imenu 28-terice. Svet je v polni meri zavezan, da bo napredoval glede dosjejev, ki so povezane s tem, kar sem že omenil in to bom še enkrat omenil, vzajemno priznavanje zamrznitve premoženja in zaplembenih nalogov. Hvala lepa za moj čas, mislim, da se je iztekel. Hvala lepa za sodelovanje z vami. Veselim se tesnega sodelovanja v naslednjih šestih mesecih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Boniči, hvala lepa, gospod ministra, hvala lepa za odgovore in seveda srečno v naslednjih šestih mesecih. Hvala še enkrat. Uh, Spoštovane kolegice in kolegi, tako bomo kar nadaljevali. kajti ob 11.45 imamo skupno sejo z odborom Ekon. Naslednja točka na našem dnevnem redu je predstavitev predloga UNHCR za Evropo, za boljšo zaščito beguncev v Evropi in globalno, glede na trenutni kontekst v EU. Ta predlog izhaja iz eh, dela Združenih narodov na tem področju, še posebej, kar se tiče Turčije. Z nami je direktor urada UNHCR za Evropo. Hvala lepa, da ste tukaj z nami. Hvala lepa za razumevanje. Nekoliko pozni smo. Tako, sedaj pa prosim, da kar začnemo, da bomo prihranili nekaj časa. Hvala lepa. Hvala lepa dobro jutro. Vsem najprej hvala lepa, da ste nas povabili, da predstavimo nekaj predlogov za Evropo. Libe igra pomembno vlogo pri oblikovanju evropske politike kot so zakonodajalec, kar se tiče prihodnje politike azila v Evropi. Že dolgo ste pionirski na tem področju, ko skušate izboljšati dublinski sistem. Z malteškim predsedstvom ste ravno kar govorili o prednostnih narogah v naslednjih šestih mesecih. Veseli nas, da imamo isto mnenje glede nekaterih prednostnih nalog, glede priporočil Malti in Estoniji, te smo že podali. Upamo, da bodo nekateri predlogi, ki smo jih slišali danes, nekoliko bolj specifični. Gospod Filipo Grandi je lani podal nekaj predlogov za to, da bi azilni sistem v Evropi, ki ne deluje, nadgradili, ki bi lahko deloval za državljane, za vlade, skupnosti pa tudi begunce. Ti predlogi so zelo konkretni. Predstavljajo novo obliko sodelovanja, kjer bo skupni element solidarnost, prav tako pa to, kar smo se že naučili iz let 2015-2016. Nimamo časa govoriti o vseh predlogih, kar se tiče zunanih vidikov varnosti, o tem se bomo pogovorili kasneje. Rad pa bi izpostavil naš poziv k temu, da želimo zagotoviti varen prehod beguncev, da se bodo lahko priselili v Evropo legalno. In to bi bila alternativa nezakonitemu priseljevanju. Teh alternativ ni ko govorimo o programih regionalne zaščite, ko govorimo o partnerstvih s sosedstvom, moramo zagotiti, da bomo imeli zakonite prehode. In kaj mislimo s tem? Preselitev, združevanje družin, štipendije, pa tudi nekatera zasebna sponzorstva. Kot sem že dejal, v našem dokumentu imamo kar nekaj zelo specifičnih instrumentov za prestrukturiranje azilnega sistema. To smo temeljili na nekaterih vidikih reforme komisije. Nekateri predlogi gredo prek tega, kar predlaga komisija. Menimo, da komisija včasih ne v zadostni meri upošteva tega, kar se dogaja. In in upoštevajo dogodkov 2.15.2.16. Najprej želimo se imeti skupen sistem registracije, zato da bodo vsi, ki prispajo v Evropo, registrirani na enak način, v enakem, v istem sistemu, ki bo vse obsegajoč in bodo podatki na voljo pravočasno vsem. To je precej, nekaj, kar je precej prek sistema Eurodac danes. Prav tako se želimo hitrejših postopkov za tiste, ki potrebujejo zaščito, tiste, ki ne potrebujejo zaščite, pa bi tudi jih lahko hitreje vrnili. Takšen sistem bi dovoljeval ponovno povrnitev zaupanja v sistem. Prav tako pa bi tudi evropski državljani, ki so jih pretresle pobude beguncev, ki tavajo po Evropi brez registracije, bili bolj pomireni tako bi tudi veliko privačevali. Poznam nekaj držav članic Evropske unije, ki imajo pet sporednih registracijskih sistemov za prosilce za azil, ki niso povezani. To bi tudi izboljšalo varnostne preglede ljudi v Evropski uniji. Prav tako imamo zelo praktične predloge za distribucijski mehanizem za države članice EU, zato da bi premestitev delovala bolje. Trenutne številke so nespremljivo nizke da bi premestitev delovala učinkovito in hitro, to ni samo vidik solidarnosti, to je pomemben vidik solidarnosti. Geografija sama ne more biti najbolj odločujoč dejavnik, ki odloča odgovornosti, kot je to trenutno. Tretji predlog. Nekatere prošnje za azil bi morale biti obdelane na mejah Evropske unije, morali bi imeti ustrezne varovalke in tako bi ponudili hitro zaščito za tiste, ki jih potrebujejo, hitro pa bi vrnili tiste, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite. Nadalje. Nujen poziv k ukrepanju glede nerečovanja otrok. V veliko držav v zadnjih treh letih smo videli, da se otroke ločujejo. Otroci so pač otroci. Ni pomankanja smernic glede priporočil v Evropski uniji, glede tega, vendar pa nimamo pravih eh, skupnih praks. Predlagamo, da se države lotijo tega vidika, ki je težaven, da bodo imeli skupne ukrepe, da bodo hitro imenovali skrbnike. Nekateri, nekatere države mesece in mesece ohranjajo otroke v pridržanju, ne imenujejo skrbnikov, hitro jih je potrebno imenovati, potem je potrebno poiskati njihovo družino, kar se da hitro, ne samo kje starši so in potem moramo imeti tudi sestavni del tega predloga, to je najboljši interes, delovati na boljšem interesu otroka. Bil sem v Siciliji pred nekaj časa, pogovarjal sem se z otroki in prvo vprašanje, ki ga slišim je, ali se lahko torej hitro združijo s svojimi starši. Seveda, to je v interesu otrok. Je pa težko se pogovarjati z nekaterimi državami v tej smeri. Nekatere države otroke usmerjajo kar v ezini postopek. To pa ni v interesu otrok. Potem naslednja točka, to ni prav popularno, vendar pa Evropo želimo pripraviti na nadaljne povečane tokove. Morda se ne bo zgodilo, upamo, da se ne bo, vendar pa moramo biti pripravljeni. Skrbi nas, da Evropa na veliko področjih nima ne načrta A, ne načrta B. Kar se tiče sosedstva, pa ni ravno neverjetno, da ne bomo videli vrnitve beguncev in migrantov na meje. Scene iz leta 2015 se naj ne bi ponovile. Tako bi napisal knjigo, koliko mesecev je trajalo, da smo dobili povezave z internetom, kontejnerje, tolmače na grških otokih in povezave z Eurodakom. Moramo združevati naše vire strokovnjake, ki bomo lahko hitro poslali. Vemo, da predlogi komisije gredo v to smer, vendar pa to je potrebno pospešiti. In končno, nekateri izmed vas ste podali že prej z malteškim predsedstvom enako pripombo. Potrebujemo več naložb v integracijo tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito. To pomeni v naših skupnostih, investirati v to, ne smemo ustvarjati niže razrede, ki bodo potem vodili do ksenofobije, socialne neoključenosti. Potrebno jih vključevati v družbo. Sodelovati morajo v programih vključevanja in seveda spoštovati ključne vrednote in standarde glede človekovih pravic in potem kot prošnjo Evropskemu parlamentu, radi bi vas spodbudili, da bi ugotovili, kako bi lahko napredovali pri nekaterih teh predlogih pri reformi skupnega azilnega evropskega sistema, kje pa bi morda potrebovali še nadaljne predloge. Čeprav posebno bi vas rad opozoril na naše predloge za pospešene postopke. Ta bi lahko nadomestil predlagani predlog, ko bi odgovornost ostala v Evropi, ne pa ne bi jo prenašali na zvon. Uvideli, kako bo to delovalo, ali ne v Grčiji. Potem še eno vprašanje za vas. Kako bi skupni registracijski sistem lahko bil uveden v trenutne razprave? To je nujno za Evropo. Prav tako moramo imeti obvezno zahtevo, da bi 30 odstotkov sklada AMIF bilo letno namenjeno integraciji. Ni prav, da danes države članice niti evra ne namenjajo integraciji. Potem pa nas čudi, da imamo nezakonite tokove po Evropi. Smo presenečeni, da imamo države, ki nimajo beguncev v Evropi. Kako je možno, da evropskih sredstev ne namenjate integraciji. To je potrebno storiti, to mora biti resničnost, to moramo storiti. Hvala lepa za vašo pozornost. Ne morem imeti vsa vprašanja, moram govoriti o razmerah v Turčiji, Grčiji, Italiji, vendar pa sem pripravljen seveda odgovoriti na vprašanje glede trenutnih razvojev dogodkov. Hvala lepa. Sedaj pa kolegi. Gospod Lopes Aguilar, prosim. Hvala za poročilo, gospod Košetel. In hvala tudi za to, da ste predstavili gledišče UNHCR, ki upravlja zelo pomembno delo. Which dimension of this humanitarian crisis? There izven razsežnosti te humanitarne krize, je treba upoštevati ravno to, kar ste povedali. To cenimo. Želel bi se dotakniti točke, ki je še posebej pomembna za me, glede na to, da sem poročevalec za vizumski zakonik. Humanitarne listine, humanitarni vizumi. Na odboru Libe smo imeli številna zasedanja in konference. Prisluhnili smo predstavnikom številnih nevladnih organizacij ter visoko usposobljenim strokovnjakom. Postalo je jasno, kako pomembno je vzpostaviti zakonodajne okvire, znotraj katerih bi lahko pomagali vsem tistim, ki potrebujejo humanitarno pomoč v Evropski uniji, ki prihajajo v Evropsko unijo zaradi tega, ker so žrtve pregona na osnovi pripadnosti ideologiji, veroizpovedi, skupnosti ali pa zaradi kakršnega koli osebnega socialnega ozadja, zaradi katerega so ogroženi na kriznih območjih in območjih konflikta. Mislim, da je dobro, da jasno opozarjate na to problematiko. Naleteli smo na veliko upora strani establishmenta glede možnosti, da bi imeli nekakšen drugačen vizumski režim in to na svetu Evropske unije. Zauzemanje jasnega stališča UNHCR, pa tudi nekaterih drugih institucij in agencij, bi bilo bistvenega pomena za to, da bi prevetrili ozrače. Jasno je treba povedati, da potrebujemo nekakšno humanitarno politiko za vizume v Evropi. S tem moramo podariti odgovornost ne le držav članic v luči humanitarne krize, ampak moramo pozarati tudi na pravne standarde, ki so jih do sedaj uveljavljale evropske institucije, še posebej Evropsko sodišče. To je konkretno obtožilo kraljevino Belgijo, ker naj ta ne bi spoštovala odločbe, ki jasno določa pravni mandat ki Belgiji nalaga odobritev humanitarnega vizuma v primeru sirijske družine, ki je potrkla na vrata belgijske ambasade v Libanonu. Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem predstavnikov UNHCR. Hvala za to, da upravljate tako pomembno delo, pomembno za ljudi, ki potrebujejo našo pomoč, ki so na begu. Prebrala sem vaš predlog, ta je popolnoma razumljiv, lahko ga je razumeti, imam pa nekaj vprašanj. Razmišljam predvsem o različnih korakih pri procesu upisa. To je postopek, ki ga treba opraviti, če se znajdete na vroči točki, potem se to nadaljuje z naslednjim korakom, ko se ugotavlja, ali ima prosilec za azil družinske člane v državi članice destinacije in tako dalje. Na to so vezana moja vprašanja. Če si ogledamo situacijo v Nemčiji in na Švedskem, gre za dve države, ki sta sprejeli zelo veliko migrantov in beguncev v zadnjih letih, je torej govor o tem, da se izpolni določena kvota ko pride do te kvote, pa se posamezniki razpošiljajo po drugih državah članicah. Kaj se zgodi v takšni državi, kot je Švedska, kamor prihaja zelo veliko migrantov in kjer obstajajo določene pravila glede sprejemanja družinskih članov. Torej, treba je na nek način spoštovati in upoštevati nacionalno zakonodajo glede migracije. Ali bo to, to delovalo? Sprašujem se. kaj bi se zgodilo, če teh ljudi ne bi mogli razposlati v tiste države, kjer imajo družinske člane. Pa še eno vprašanje imam glede mehanizma, ki zaenkrat ni deloval, mehanizem porazdelitve, pa bi moral delovati. V mislih imam na primer prerasporedito v Litvo, Španijo. Kaj se zgodi s tistimi posamezniki, ki zavrnejo to vrstno premestitev v določeno državo članico. Prav tako se sprašujem glede posameznikov, ki potujejo brez spremstva, ali naj ne bi imeli nekakšnega pravila ali pa določbe glede starosti. Ne vem, ali je dobro, da so stvari odvisne od posameznih predpisov, ki veljajo v določeni državi članici, kako naj bi poskrbeli za to, da bi se izvajala ta določba o starosti. Gospa Gomaš. Najlepša hvala, gospa, gospod Košele, za vašo strogo oceno, vendar to prav gotovo države članice potrebujejo, prav tako komisija. In hvala tudi za konkretne predloge. Želela bi si, da bi bili bolj podrobni glede porazdelitvenega ključa, ki ne bi se uporabljal za države članice. Kakšni so vaši predlogi, o čem razmišljate? Cenim vaša opozorila glede otrok brez spremstva, ali se ne zaslišano. da govorimo o posameznikih, ne da bi upoštevali, da so to dejansko otroci in jih moramo tudi upravljavati kot otroke. Zanima me, kakšne ukrepe za integre, integracijo takih oseb predvidevate. Tudi to je velik del problematike. Moramo se izogniti sekundarnim premikom. Še posebej pa me zanima, kako naj bi deloval mehanizem za porazdelitev, ki ga predlagate. Več podrobnosti. Seveda imate prav, ko pravite, da trenutna fragmentacija v Evropski uniji zapleta postopek upisa in upis tudi ni učinkovit. V primeru skupine vezidov, ki so se znašli v Grčiji, so se želeli upisati in so potem tudi bili upisani že pred enim mesecem, na portugalskem to je v državi, ki je že izrekla, da so pripravljeni sprejeti te posamezniki, pa se te azilne prošnje pravzaprav sploh niso znašle, dokler nismo bili tam. V zadnjem mesecu ti dokumenti še vedno niso bili posredovani in ta situacija je res nezaslišena. Gotovili smo, da je upisanih že 600 od 1700 pripadnikov te skupnosti. In imam določeno vprašanje. Nekateri so govorili o tem, da kljub temu, da je 600 posameznikov že bilo opisanih sredi decembra, ni prišlo do ustrezne premestitve v države, ki so bili pripravljeni sprejeti te ljudi, kot je Portugalska. In to naj bi bilo celo zaradi tega, ker naj bi UNHCR preprečila razlago, ki bi tem posameznikom dala prioritetno obravnavo. Ne vem, ali gre tukaj za res vprašanje prioritetne obravnave. Torej, če priznamo, da so bili hazidi žrtve genocida, potem bi tudi morali imeti prioriteto. Prav gotovo pa si ne zaslužijo negativne diskriminacije v tem primeru. Če jih je bilo že 600 upisanih v registre, pa se potem ti dokumenti niso posredovali, nihče ne bi bil premeščen, potem tukaj gre za primer negativne diskriminacije. Kakšno je vaše stališče glede delovanja UNHCR pri tem vprašanju? Hvala, gospod Gomeš in gospod Weidenholzer. Hvala lepa. Zdi se mi zelo pozitivno, kaj ste potegnili iz teh težkih razmer. Vseeno pa mislim, da je tudi pozitivno, da pravite, da potrebujemo zakonite prehodne poti in da, ker tega ni, se moramo osredotočiti na to. Prav tako je zelo pomembno in to bo postajala vedno večja težava, ne samo za prizadete, temveč bo to varnostna težava, če nam ne bo uspelo teh razmer resnično ustrezno obdelati. Na hladnem šotorih ljudje ne morejo bivati, to je jasno. Tako da vem, da ste dejavni tudi skupni sistem registracije je nujno potreben. Ne more biti tako, da mesece potrebujemo za zbiranje podatkov. V Grčiji smo ugotovili, da imamo neko predhodno registracijo, določeni primeri beguncev, s katerimi smo govorili, pa bodo registrirani šele konec aprila. Osem mesecev so neki predregistracijski fazi. To je absurdno. Če birokracija tako deluje, potem se nič ne more spremeniti. Še prav posebno v Grčiji, kjer imamo te dramatične podobe, tudi zaradi hude zime, ko vidimo, da se je zgodilo točno to, pre čemer smo opozarjali. Resnično moramo imeti manj birokracije, če bo to možno če bodo obdelovali primere bolj hitro, potem bo to bolje. Če bi, na primer, se lahko ljudje tudi združevali, ker se poznajo, bi lahko morda živeli v kateri državi. Sedaj pa to ni možno, ker nekoga registrirajo novembra, drugega pa šele aprila. To je popolna zmešnjava. To ni samo vprašanje za UNHCR, morda bi lahko spostavili projektno skupino, kjer bi pragmatično in hitro obdelali vse te primere. Sicer bomo obstali pri naših težavah, vse staro, kar je dala gospa Gomeš, če so koga prodali, večinoma ženske, ki so bile potem v lasti IS in so potem prisiljeni čakati do konca aprila, da dobijo sploh številko. To je pa absurdno. Gospa Vikström. Najlepša hvala. Hvala za predstavitev. Zdaj, ko berem to brošuro, ta dokument, vidim, da je to res velik prispevek k delu Evropske unije. Gre za dokument, ki se opira ravno na to, kar počnemo tukaj, da spodbujamo skupnost humanitarnih pravic, solidarnosti, medsebojnega zaupanja. Ta dokument prihaja ob pravem času. Zanima pa me naslednje. Prav gotovo veste, da skušamo zdaj vzpostaviti odporen, konkreten evropski azilni sistem. Sama sem pročevalka za Dublinsko uredbo in verjemite mi, situacija je precej težka, ne le v Evropskem parlamentu, ampak tudi nasploh. Težko je predobiti soglase držav članic. Številne se močno upirajo že glede sodelovanja, udeležbe. Zdaj pa je to zavezujoč instrument in države članice naj bi med seboj delile odgovornost do teh ljudi skladno z določenimi kvotami, kot veste. Prosila bi vas, da razmišljate tudi o dublinskem predlogu komisije ko berem vaš dokument, gre tukaj za popolno ujemanje. Zdi se, da s tem dokumentom res dosegamo točno to, kar si želite. Ko govorimo o dublinski uredbi, ko govorimo o drugih zakonodajnih instrumentih, ki jih pripravljamo, mislim, da moramo povedati tudi to, kar je bilo že rečeno. To je ena izmed težav z novim dublinskim predlogom. Kako poskrbeti za to, da bomo zaščitili mladoletne osebe brez spremstva. Lani je vsaj 10 tisoč otrok mladoletnih najstnikov izginilo. Predvidevamo tudi, da so bili žrtve vseh možnih oblik zlorabe po Evropski uniji. In to se dogaja tudi zdaj. Želela bi si, da bi obrazložili, kako si razlagate naš pristop k problematiki ranljivih skupin, kot so otroci. Glede uredbe, bila sem na vrhu EU septembra glede beguncev in v Evropski deklaraciji imamo zelo zanimivo poglavje, vse za nas. Gre za to, da naj bi vlade in države prevzemale odgovornost. V New Yorkški deklaraciji in v okviru razprav UNHCR naj bi šlo tukaj za odgovornost celotne skupnosti, ki vključuje tudi univerze, sistem izobraževanja, podjetniški sektor, gospodarski sektor in tako dalje. Zanima me, kaj bi lahko povedali o tem. Tukaj gre za nacionalne predstojnosti, vendar pa imamo tudi nekaj dobrih izkušenj v smislu delitve odgovornosti, prevzemanja odgovornosti ali bi lahko predlagali nekaj konkretnih predlogov, tudi glede upisa in pa obvezne delitve odgovornosti na osnovi Dublinske uredbe. To bi bilo zanimivo. Najlepša hvala, gospa Šlajn. Thanks, uh, thanks a lot. I agree with... Hvala lepa. Strinjam se s kolegico Cecilijo Wikstrom, ki pravi, da je to zanimiv prispevek k naši razpravi. Tudi jaz cenim trud usmerjen v oblikovanje sistema, ki bi na nek način predvidel alternative za prosilce za azil, za katere bistvenega pomena ponovno združevanje z družinskimi člani. Imam vprašanje pa tudi pomislek. Vprašanje je vezano na to, kar je predlagano v prenovitvi dublinske uredbe v členu 3.4.3. Gre torej za preverjanje nespremljivosti. To je neposredno vezano na koncept varne trete države. To je pojem, ki ga ne razlagamo na enoten način po celi Evropi. Prav tako je to pojem, ki ne predvideva evropskega seznama varnejših držav. Ta koncept torej razlaga država članica prvega vstopa, ki sama oceni, ali je prošnja spremljiva ali ne. Ko posameznik potuje v varnejšo državo. Ali pa, to je alternativna rešitev, da je država članica dejansko odgovorna za to konkretno prošnjo za azil. Mislim, da to predstavlja konkretno tveganje. S tem ustvarjamo filter, s katerim lahko dosežemo 70-80 odstotkov in tukaj govorimo o svoji državi, o Italiji. Kaj bi se zgodilo, če bi države, s katerimi se pogovarjamo o novih okvirih partnerstva, bile obravnavane kot varnejše države? Kaj, če bo kar naenkrat Afganistan postala tako imenovana varnejša država? Videli smo dogovor imenovan skupna pot naprej z Afganistanom. Kaj se bo zgodilo? Ali menite, da bi lahko ta konkretni člen in pa preverjanje nespremljivosti ustvarjal nevarno tveganje, ki bi imelo prednost pred tem, da najprej razmišljamo o tem, ali posameznik, ki potrebuje legitimno zaščito, je iz ranljive skupine ali pa recimo mladoletna oseba. Tukaj ne bi prišlo niti do tega preverjanja, pa bi bila oseba že napotena nazaj domov, naprimer. Ogledala sem si tudi predlog glede tega, ali je določeno delovanje utemeljeno ali ne v teku prve faze postopka v državi vstopa. To me nekoliko skrbi. Države prvega vstopa so danes tako obremenjene, da v svojem sistemu težko predvidijo vse možne azilne prošnje. Najlepša hvala za vaše komentarje, za vaše odzive. Želeli bi si, da bi spregovorili tudi o situaciji na grških otokih. UNHCR očitno pravi, da je treba pošiljati ljudi tja, zaradi tega, ker situacija ne spremljiva. Gospa Björk. Tak til er UNHCR for erat arbete. For... Najlepša hvala za opravljeno delo. Hvala, da ste danes z nami. Sem poročevalka za evropske programe v povezavi s tem. Veselim me, da ste omenili tudi situacijo v begunskih taboriščih. Ko govorimo o vizumskih mehanizmih, pa se moramo zrotočiti tudi na družinsko združevanje. Potem pa vprašanje premestitve. Ste eden ključnih akterjev in tesno sodelujete tudi pri tem dosejem. Um, izhajam iz načela, da bi lahko vzpostavili model na osnovi tega, kar ste povedali predlog komisije seveda ni idealen. S kolegi na Evropskem parlamentu sodelujemo, da bi izboljšali ta program. Želimo pa si takega, ki bi bil dovolj ambiciozen, da bi upoštevali čim več primerov beguncov in da bi lahko sprejeli tudi več ljudi. Da bi prišli vsaj do kvote 100 tisoč. Prav tako je v besedilu določen odstavek, četrti člen, Načeloma smo sprejeli dogovor med Evropsko unijo in Turčijo, vendar pa iz tega izhajajo določena vprašanja. Kako naj v to umestimo koncept premestitve? Veliko upov polagam v to zakonodajno delo, upam, da bo lahko Evropski parlament k temu tudi prispeval in da bomo lahko našli tudi rešitev, da bomo na ustrezen način sprejemali begunce. Thank you. Potem pa še to, o čem ste govorili zdaj. Nekateri členi, nekatere točke so zelo dobro zapisani. Bi pa vas želela obozoriti tudi na vprašanje pospešenega menega nadzora. Delegatka iz Italije, ki je govorila pred menoj, je povedala, da imam sistema, ki bi zelo dobro deloval v pravnem smislu. In če se to ne bo izboljšalo, bo to pomenilo veliko več vrnitev kako bi lahko odpravili te težave v trenutnem zakonodajnem okviru. Nekateri kolegi in kolegici so govorili tudi o situaciji v Grči, ki je absolutno nespremljiva. Pravimo, da še nismo mogli sprejeti stališča glede avstralskega modela. Imigranti so prepuščeni sami sebi in to prav gotovo ni dobro rešito za nas. Še nekaj sklepnih besedil. Tweet Matejškega predsedstva pravi, da naj bi Maltiško predsedstvo menilo, da je treba spremljati izvajanje dogovora s Turčijo in morda bilo treba za enake stvari poskrbiti tudi v drugih primerih. Štiri poslanci bi se želeli še oglasiti, prav gotovo pa zanimajo tudi odgovori. Skupnim sestankom odborov bomo začeli 10 do 11. Prosim, da sodelujete z menoj, da mi pomagate, sicer ne bomo imeli dovolj časa, da prisluhnemo odgovorom. Gospa Sargentini, izvolite. Najlepša hvala. Gospa predsednica, bom seveda sodelovala z vami. Kaj mnenje UNHCR glede predloga o premestitvi oziroma preselitvi, ki ga imamo trenutno v obravnavi. Malin Bjork je o tem že govorila. Ali menite, da bo preselitev znotraj Evrope več? Ko sama berem ta predlog, dvomim o tem. Bi si pa želela to razumeti. Saj so kvote za Evropsko unijo glede preselitve drastično nizke. Prav gotovo bilo to treba zvišati, tako da me zanima, ali je to pravo orode, da se tega lotevamo. Najlepša hvala, gospa Sačetini gospa Kienge. Najlepša hvala, gospa predsednica. Bom skušala biti čim krajša. Veseli me, da ste v govoru opozorili na potrebo po poenotenju sistema in pa po večji integraciji. Integraciji tudi že od faze sprejema. Harmonizirati moramo birokratske sisteme, zato da lahko zagotovimo boljše sprejmanje teh ljudi. Ljudi je treba na nek način priznati in dati status in treba jih tudi hitro naseliti. Žal nam administracija ne omogoča dobrega sprejema in integracije teh ljudi. In temu smo pričali v številnih državah, kot sta tudi Grčija in Italija. Italija ima dober predlog za sprejem migrantov. Zaradi pomankanja solidarnosti z drugimi državami članicami pa ne moremo tega predloga pripeljati do plodnega zaključka. Kakšno strategijo predlagate za sprejemanje ljudi v izrednih razmerah? Mislim, da bi morali razširiti sprejemanje teh ljudi. To bi bila uspešna politika. Kakšno je vaše stališče? Hvala. Najlepša hvala. Zahvaljujem se predstavniku UNHCR za predstavitev tega predloga. Nekaj se mi zdelo še posebej pomembno v predstavitvi. Če bo, ne bomo razmišljali o pravnih okvirih za begunce, bomo s tem ustvarili nižji razred v Evropi. To je to tveganje, s katerim se soočamo. Potrebujemo torej konkretno stališče visokega komisarjata glede dogovora med EU in Turčijo. To je dogovor, ki je bil pogosto vir spornih razprav in sprašujem se, kateri model naj bi uporabljali v Evropski uniji. Tudi naprimer pri dogovarjanju z Libijo. Ne bi bilo dobro, da bi morda uporabljali se dogovor kot s Turčijo. Še vedno je situacija tam predvsej težana. Ne razumem, kako bi lahko bil model dogovora s Turčijo model, ki ga uporabimo tudi druge v Grčiji in Italiji se soočamo z izredno resno humanitarno krizo. In kljub temu, še naprej ljudje pravijo, da begunci, ki prihajajo v Evropo, se lahko vračajo na to v Grčijo. Očitno nekaj ne deluje dobro. In res me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem. Hvala. Prevegracija. E, me preocupa enormemente. Ja, zelo Mano in Evropa. Zelo me skrbi, da smo v Evropi priča porastu trgovine z belim blagom, trgovine z ljudmi. In to je povezano tudi z migracijami. Zanima me, kako bi se lahko proti tem bolj učinkovito borili. Eh, ta zadeva ni dovolj kriminalizirana, predstavlja pa trgovine z ljudmi resno, zelo resno eh, kršitev človekovih pravic, spolno zlorabijo otroke, ženske in tako naprej. O tem se sicer na dolgo in široko govori, govori se o varnih humanitarnih koridorjih in tako naprej. Ampak zanima me, če je to zares eh, izvedljivo oziroma je to samo nek koncept, ki ga uporabljamo, ko se pogovarjamo o migracijski krizi, ne da bi to imelo nekih eh, učinkov na terenu. Skratka, zanima me, kako bi lahko te humanitarni koridori zares zaživeli v praksi. Well, minutes, 11.50 straight we have to start with ob 11.50 točno bomo začeli skupni sestanek. Uh, zato prosim, da ste čim krajši. Hvala. Najlepše hvala. No, to je gotova misija. Ne je mogoče, da vam odgovorim na vsa ta vprašanja, zato predlagam, da se individualno srečam z nekaterimi izmed vas, zato da se bomo lahko spustili v podrobnosti glede porazdelitvenega ključa, glede postopka sprejema in pa sodelovanja z Evropsko komisijo pri njihovem predlogu imamo kar nekaj težav. V sedmih minutah prav gotovo ne bom mogel odgovoriti na vsa vprašanja. Najprej glede humanitarnih viz oziroma vizumov, to popolnoma podpiramo. Grozno je to, da nekatere države članice, ki so to že storile, za to že poskrbile, že hočejo to nadaljevati, potem pa, ko se tega lotijo, pride do slabega delovanja, zaradi tega, ker so zasuti s korespondencom. Deločena skupina že to dela, potrebujemo pa tudi pravni okvir, ki bo deloval prav gotovo bi spodbujali k temu, da se uvede sistem humanitarnih vizumov. Čelo za mladega eritrejskega begunca, ki pride iz vzhodnega Sudana, ne more dobiti vizuma za ponovno družinsko združitev v Evropi, čeprav ima to možnost. Ne more dobiti niti tolmača, torej ni nobenih osnovnih nastavkov, da bi lahko ti ljudje bili vključeni v postopek sprejemanja. Vsa ta retorika v Evropi, boj proti poslovnim modelom, tihotapcev in tako dalje. To že v redu, glede tega se strinjamo. Moramo zgraditi azilni sistem za upravljanje z migracijami v tranzitnih državah, v državah izvora in sprejema, vendar pa kje so alternative za ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Tega v razpravi o svežnju ni, prav tako ni tega v okviru dogovorov z nekaterimi ključnimi državami. Družinsko združevanje, zakaj? je zdaj to prioriteta, zato ker je to realnost, to je dejstvo v Evropi. Znova se bom navizal na primer mladega eritrejca, ki danes pride v Italijo in politiki imate dve izbiri. Ali omogočite te osebi, da zakonito se premesti tam, tja, kjer ima družinskega člana, ali pa nezakonito čisto vseeno, ta oseba bo že prišla nekako tja. Moramo pa poskrbeti za to, da bo evropska zakonodaja upoštevala dinamiko premikov, do katerih prihaja zaradi družinskih povezav. Moramo to urejati, moramo to nadzirati, moramo to priznati in potrditi, namesto da enostavno rečemo, ne, to se ne more zgoditi. Sodišča naših držav pa bi seveda morala tudi spoštovati načelo porazdelitvenega ključa, če mora nekdo iti nekam drugam. Če oseba ne želi, da se jo premesti v drugo državo članico, potem mi je žal. Ta oseba ni več nekdo, ki bi ga bilo mogoče premestiti. Tukaj gre za solidarnost. Ne bom se loteval postopka sprejemljivosti. Razumem vaše pomisleke glede pospešenega postopka mejnega nadzora. Tukaj je treba uvesti določena varovala. Več kot 30 let sem da že v NHCR v praksi je tako, da se srečate s tunizijskim državljanom, z bangladeškim državljanom, z nekom iz Iraka in ne potrebujete eno uro ali več za to, da ugotovite, ali nekdo potrebuje mentalno zaščito ali ne. Niso stvari tako komplicirane. Tukaj je treba uporabljati pravo, obenem ustrezno oceniti verodostojnost zaprosila prošnje. Tukaj ne gre za jedrsko fiziko. Stvari so popolnoma izvedljive. 60 do 70 odstotkov primerov, ki se znajdejo na vratih Evropske unije, bi lahko obravnavali s pospešenim postopkom, ostale pa bi lahko poglobljeno obravnavali znotraj običajnega postopka. Potem pa še mladoletniki brez spremstva, o tem bi bilo nekaj govora. Glavna zamisel je to, da morajo biti interesi otroka v samem središču postopka odločanja. Ni nujno, da predvidevamo, da nekdo potrebuje azil, otrok lahko potrebuje zaščito, vendar pa je najboljša zaščita za otroka zaščita družine. Ko, kjer je to mogoče, seveda. To je sistem, ki naj bi obnavljal to povezavo z družino. Potem pa še integracija, predlogi v našem dokumentu so zelo detaljni. Nekaj bi želel nekoliko pojasniti, kar morda ni tako podrobno. Ko govorimo o tem, da je 33 odstotkov sklada porabiti za integracijo vsako leto, tudi pravimo, da ne bi smela vsa ta sredstva se stekati v roke držav članic. Nekateri generalni dekrati na Evropski komisiji ponovadi sodelujejo tudi z, naprimer, organizacijami civilne družbe, nevladnimi organizacijami, potem tudi z nekaterimi Facebook skupinami in tako dalje. To so akteri integracije v Evropski uniji. Tukaj ne gre nujno za državno delovanje integracijski akteri so znotraj skupnosti in del financiranja iz teh skladov ne bi smel iti v državne blagajne, ampak tem akterjem. Potem pa dogovor med EU in Turčijo ne more biti načrt za dogovor z Libijo. Kot prvo, sploh nimamo demokratične vlade v Libiji, o tem ne moramo tako govoriti. Treba je na tem delati že vnaprej, tako kot je bilo to v Italiji. 39 odstotkov ljudi prihajajo v Italijo od teh, ki prihaja, torej 90 odstotkov potrebuje zaščito, drugi pa ne. Nekateri, ki pridejo v to državo, torej spohne bi smeli zapustiti države izvorne. Te moramo delati tudi pri dogovori. Ne bom se loteval drugih vidikov. Glede relokacije oziroma premestitve nimamo nobenega predpisa. azilni urad za podporo tudi pravi, da to ni nujno. Zakaj ne prihaja do hitrega premika teh ljudi? Zaradi tega, ker so nekateri račani so izključeni iz premestitve, ker so pod to odsotkovno maržo za premestitev. To se nam zdi res neumno, zato ker ti ljudje potrebujejo premestitev. Nekaterih azilni uradi Grčije sploh še niso obdelali, ne razumem, zakaj to toliko traja. UNHCR torej mora potem popolno, ponovno upisati te ljudi na celini ali naj jih ne bi upisali že na otokih, že na vročih točkah. Zakaj jih treba ponovno upisati potem, ko so bili že upisani? Prosim, ne sprašujte mi tega. Znova ne povem, te stvari bi morali veliko bolje obvladovati, kot jih zdaj. Tukaj ne gre le za Grčijo, za Italijo, za Bolgarijo, ampak soočamo se z nekaterimi izzivi, ki se jih da bolje upravljati. Bolj specifično se moramo tega lotevati. To ni izgubljena bitka, ampak s tem se moramo soočiti. Najlepša hvala, hvala za vašo predstavitev, sodelovanje in odgovore. Prav gotovo boste lahko odgovorili tudi individualno nekaterim poslancem. Hvala. Uh, uh, Dragi kolegi, glede na uro bomo kar takoj nadaljevali s skupnim zasedanjem z odborom ekonomije točka na dnevnem redu je. Prosim vse tiste, ki ne meravate zapustiti dvorano, da greste tiho ven, tako da bomo lahko mi nadaljevali z obravnavo točno na dnevnem redu. Nadaljevali bomo s preprečanjem uporabe finančnega sistema za pranja, za pranje denarja in financiranje terorizma. Prosim še enkrat tiste, ki želite zapustiti dvorano, da jo zapustite zdaj, takoj, tako da bomo lahko nadaljevali z delom.